dear colleagues, good afternoon. I would like to. Dragi kolegi, lepo povdan, bi vam rad zaželel. Dovolite mi, da v naši sredini pozdravim tudi Marija Dragija, predsednika Evropske centralne banke. Najlepša hvala, da ste se udeležili tretjega monetarnega dialoga, ki smo ga priredili to leto. Zadnji je potekal maja in seveda od maja naprej smo seveda priča tudi gospodarski rasti, ki je prijela tudi ogromno zagona. Zadnje napovedi pa so tudi pokazale, da se nam obeta več gospodarske rasti v prihodnosti. Vemo pa, da se lahko za to razahvalimo izjemnemu delu ECB-ja. ECB je -ja. ECB -ja odgovorna za to, da smo v boljšem položaju, kakor pa smo bili v preteklosti, ampak dinamika inflacije je zelo nizka, kar je tudi zelo zanimivo. Postaje tudi neko intelektualno vprašanje v sodobnem času, se pravi, kako pravzaprav gledamo na to nizko dinamiko cen in plač ne samo v Evropski uniji, ampak tudi v ostalih jurisdikcijah in na področju gospodarske rasti. Zadnji upravni svet ECB-ja se je septembra odločil, da ne bo spremenil obrestne mere, poleg tega pa je tudi potrdil, da se bo APP nadaljeval do konca leta 2017 oziroma še dlje, če bo to potrdil potrebno, oziroma dokler se pač upravni svet ne bo odločil drugače, tako da bo lahko s tem tudi zasedoval vse cilje na področju inflacije. Vemo, da se ECB pogovarja o številnih scenarijih, ampak res je tudi, da nismo imeli še nobene konkretne razprave glede samega obdobja programa. Vemo, da se bo se začelo uh, jeseni datum še ni določen, zato bomo morali seveda še počakati na razprave v zvezi s tem. Ampak vseeno pri tem je treba tudi upoštevati samo monetarno napoved. Predsedniku ECB-ja radio smo podali tudi dva dodatna elementa in sicer problem enotne monetarne politike in njeno decentralizirano izvajanje. Poleg tega pa smo ga tudi vprašali o izzivih, s katerimi se sooča CSPP, se pravi program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja. V ta namen smo oblikovali tudi številna priporočila, v katerih smo razmišljali o decentralizirani izvajanje izvedbi monetarne politike v Evropski uniji. V teh poročilih pa smo omenili tudi določene elemente te politike, ki se seveda izvajajo na te centralizirani ravni. Tukaj omenjam zlasti ELA, nujno likvidnostno pomoč in tudi v zvezi s tem bi morali imeti neko poglobljeno razpravo tudi v okviru Evropskega parlamenta. Potem pa še o nekaj besed o CSPP-ju, ta že poteka in seveda prosili so nas določeni poslanci, da ponudimo več preglednosti glede tega, CSPP-ja, se pravi tudi na področju preglednosti, imamo določene izboljšave in zato smo tudi hvaležni ECP-ju. Danes bomo pogovarjali tudi o tem, ali potrebujemo še dodatne ukrepe na tem področju. Pri tem pa seveda nočemo negativno plivati na samo izvajanje tega inštrumenta. Se pravi, danes bo razprava zelo zanimiva, poleg tega pa tudi upam, da boste poslanci sodelovali v tej razpravi. Izvolite. Predsednik, hvala za besedo. Spoštovani predsednik odbora za ekonomsko zadeve, gospe in gospodje, lepo mi je, da sem znova tukaj v tem odboru, že tretjič, torej eh, letošnje leto. Uh, Pred letom dni smo se skupaj pogovarjali o zmernem tempu okrevanja v evrskem območju. Bili smo priča manjšemu zagonu in ocenjevali smo tudi učinek referenduma v Združenem kraljestvu. V zadnjih 12 mesecih pa se je okrevanje pospešilo in tudi razširilo. To pa, k temu pa so, je pripomogel tudi prenos koristi naše monetarne politike. Danes bom govoril o trenutnih ekonomskih obetih in tudi o učinku naših eh, politik, ukrepov monetarne politike. Na zaprosilo odbora se bom osredotočil še zlasti na dve temi, ki sta povezani z monetarno politiko ECB. Torej, eh, osredotočil se bom na program CSPP, program nakupa vrednostnih papirjih podjetniškega sektorja in tudi na izvajanje monetarne politike v celotnem evrskem območju. Ekonomsko okrevanje in ekonomska ekspanzija sedaj je stalna in stabilna po vsem eh, evrskem območju. Eh, Rast uh, realna, rast BDP je bila boljša, kot smo pričakovali v prvi polovici leta 2017 in je dosegla 2,3 odstotka v uh, primerjavi z lanskim letom v drugem četrtletju. In, uh, že 17 četrtletje evropsko gospodarstvo trajno raste in uh, najnovejše informacije kažejo, da bo tudi v prihodnje tako. Uh, To okrevanje pa v veliki meri podpirajo domače uh, sile, prav tako pa se je izboljšal tudi trg dela. Stopnja brezposelnosti je najnižja v zadnjih osmih letih. Število zaposlenih v evrskem območju je zraslo za skoraj 7 milijonov od srede leta 2013. ti dosežki na področju zaposlovanja, pa tudi če dalje večja rast gospodinstev, podpirajo tudi večjo domačo porabo. Prav tako se izboljšujejo tudi investicije, kar seveda omogočajo ugodni finančni pogoji oziroma pogoji financiranja. Uh, domači učinki um, krepijo uh, okrevanje napram uh, nezaželenih zunanih vplivov. Glede na makroekonomske napovedi ECB naj bi se ekonomska ekspanzija še naprej nadaljevala in sicer skozi celotno obdobje projekcij. Realni BDP naj bi se v letu zmanjšal za, zvečal za 2,2 odstotka leta 2017, dvignil naj bi se za 1,8 odstotka leta 2018 in za 1,7 odstotka leta 2019. Tudi tveganja v evrskem območju, ki ogrožajo rast evrskega območja, so bolj ali manj uravnotežene. Seveda pa še naprej obstajajo negativna tveganja, kar eh, je predvsem povezano z globalnimi dejavniki in tudi z tem, kako se gibljajo valutni trgi. Eh, trdno gospodarsko okrevanje pa mora še bolj prepričljivo se preliti v močnejšo inflacijsko dinamiko. Kot sem že povedal, v preteklosti so pravzaprav eh, tveganja deflacije prav, eh, izginila, vendar pa so se ukrepi temeljne inflacije šele v zadnjih mesecih nekoliko okrepili. Skupna inflacija je bila avgusta 1,5 odstotka in pričakujemo, da bo počasi upadala proti koncu leta, to pa bodo zlasti pogajali poganjali temeljni učinki energetske komponente. Potem pa pričakujemo, da se bo inflacija počasi dvignila in da bo leta 2019 dosegla 1,5 odstotka, tako pravijo napovedi osebja ECB. Če dalje bolj pa menimo, da bo inflacija šla v smeri naših inflacijskih ciljev. Hkrati pa tudi vemo, da je potrebnega še precej monetarnega prilagajanja, če želimo, da bi se inflacijska pot na vzgor dejansko uresničila. Poleg tega pa vidimo še nekaj negotovosti, kar zadeva obete, srednjeročne obete za inflacijo. Uh, izpostavil bi zlasti to, da je valutni, da so valutni tečaji zelo nestanovitni in to pomeni predvsej negotovosti, kar pomeni, da bo potrebno spremljati morbitne učinke na srednjeročne obete za stabilnost cen. Torej moramo biti potrpežljivi in ustrajni. Če želimo, da bo skupna inflacija se eh, dvigala in da bo takšna tudi trajnostna, potem moramo še uh, nadalje absorbirati ekonomske negativne eh, dejavnike. To bo seveda zahtevalo tudi predvsej prilagoditev monetarne politike. Zato se bomo letos kasneje odločali tudi o tem, kako bi ponovno umerili naše instrumente, s katerimi ohranjamo monetarno politiko podporo, ki jo eh, eh, evropsko gospodarstvo še vedno potrebuje, če želimo zagotoviti eh, uravnoteženo rast. Zdaj pa še nekaj besed o programu CSPP, torej o programu nakupa vrednostnih papirov podjetniškega sektorja. Svežen monetarne politike, ki smo, jo, ki smo ga upeljali od junija eh, leta 2014, je privedel do precejšnjega sproščanja finančnih pogojev. To, kar vidimo danes, je, da ta gospodarski Eh, zagon, če dalje meri vodi do močnejše ekonomske aktivnosti, do višjih prihodkov in tudi boljše zaposlenosti v evrskem območju. Eden ključnih dejavnikov je bil, da se aktivirajo nestandardni instrumente, ki lahko v produktivni sektor nesajo dodatne spodbude. In prenos preko bančnega sistema je če dalje uč, bolj učinkovit, uh, kar je posledica uh, sprejetja ukrepov za kreditno sproščanje. Tukaj še posebej mislim na razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev ali APP, vendar bi lahko enako trdili tudi za naše ciljene dolgoročne operacije refinanciranja. Uh, Sedaj pa bi se na prošnjo odbora osredotočil na eno komponento programa APP, torej CSPP. Skupaj z eh, programom eh, nakupa kritih obveznic in eh, programov nakupa listinenih vrednostnih papirjev je program CSPP, torej program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja, bistven za to, da se uveljavlja program APP. Prav tako uh, zmanjšuje tržne finančne stroške za nefinančne družbe in tudi krepi pozitivne vplive naše monetarne politike. Eurosistem je tako od junija leta 2016 v tem okviru nakupil obveznice uh, Eh, celotnega razpona nebančnih družb, eh, ki imajo sedež v evrskem območju in vključujejo velike, pa tudi nekatere manjše družbe. In eh, doslej smo kupili obveznice v vrednosti 110 milijard evrov, izdalo jih je okoli 200 izdajateljev iz 20 držav, prihajajo pa iz vseh sektorjev. Vse te informacije lahko vidite na naši spletni strani, naših publikacijah in jih tudi nenehno posodabljamo. Še naprej pa analiziramo možnosti, kako bi lahko izmenjavali in delili več informacij, kajti menimo, da lahko to poveča preglednost, eh, hkrati pa ne obstaja tveganje, da bi to spodkopalo učinkovitost naše monetarne politike. Zaradi nakupov podjetniških obveznic so podjetja v evrskem območju sedaj v veliko boljšem položaju, ko izdajajo obveznice. Vendar pa ti, izboljša, ti izboljšeni finančni pogoji, ki izhajajo iz programa CSPP, niso omejeni zgolj na družbe, katerih obveznice kupujemo, temveč se prilivajo tudi na druga podjetja in druge tržne segmente. Naprimer, razlike v donosih eh, visoko bonitetnih podjetniških obveznic, ki niso eh, upravičena za nakup, naprimer tistih, ki jih izdajo finančne družbe, eh, je, so padle skoraj da toliko kot eh, ob vrednost obveznic nefinančnih družb, eh, torej za skoraj 70 eh, bazičnih točk od 1,25 odstotkov marca 2016 na 0,75 odstotka danes. Razlika v donosih ehm, podjetniških obveznic zunaj naložbenega razreda so prav tako padli za 262 bazičnih točk z 5,59 odstotka marca leta 2016 na 2,97 odstotkov danes. Kar zadeva uh, nakup vrednostnih papirjev, ki kar naj bi krepilo dejavnost in inflacijo, pa moramo vedeti, da je treba te ugodne koristi in rezultate prenesti tudi na realno gospodarstvo. Uh, In v tem a, pogledu smo videli precej pozitivnega prelivanja na področje kreditnih a, pogojev za majhne in a, srednje velika podjetja. Več družb. A, želi pridobiti mar eh, tržno financiranje, kajti trenutno so pogoji financiranja zelo privlačni na kapitalskih trgih, vendar pa seveda to pomeni, da imajo banke večje zmogljivosti za dajanje posojil manjših družbam, ki eh, imajo manj dostopa do vrstev do eh, virov financiranja. In pravzaprav so se eh, posojilne stopnje za, za najmanjša posojila zmanjšale za kar 50 bazičnih točk, odkar je bil peljan program CSPP. In naša najnovejša raziskava kaže, da manjša podjetja dejansko pravijo, da imajo sedaj boljše pogoje financiranja in več, boljši dostop do financiranja. Torej je ta program CSPP okrepil prenos koristi našega programa za, nastop, za nakup vrednostnih papirjev na finančne pogoje realnega gospodarstva. In to je pravzaprav prispevalo tudi. Um, k temu, da se sedaj inflacijske stopnje počasi bližajo našim inflacijskim ciljem. Sedaj pa moramo povedati, da to dejansko kaže, da um, naš program nakupa vrednostnih papirov podpira vse politične ukrepe in to vidimo tako na evrskem območju eh, nasploh, kot tudi v posameznih državah. To eh, pomeni, da sedaj eh, lahko in ne brez težav upeljuje našo politiko enotne valute. Naša enotna valuta seveda vključuje politiko enotne valute. Enotna valuta. Torej, upravni svet sprejema odločitve, da bi dosegli temeljni cilj zagotavljanja stabilnosti cen v celotnem evrskem območju. Hkrati pa s tem vzpostavlja tudi smernice za izvajanje politike enotne valute. ECB pa seveda ima zelo trne povezave tudi z nacionalnimi centralnimi bankami in uh, te seveda uh, opravljajo uh, del nalog evrskega sistema. Nacionalne centralne banke imajo dožnost, da delujejo v skladu s smernicami in navodili Evropske centralne banke. Ta decentralizirani pristop seveda upošteva tudi finančno strukturo evrskega območja. Torej upošteva, da imamo monetarno unijo, ki jo sestavljajo segmentirani nacionalni finančni trgi v takšnem okolju je zelo pomembno, da nacionalne centralne banke tesno sodelujejo z bankami, ki delujejo na njihovih območjih, kajti to koristi izvajanju monetarne politike. Naprimer, na ta način lahko dobimo natančne informacije iz celotnega razbo, eh, razpona lokalnih eh, strank, kar potem lahko integriramo v bogat set informacij in usklajen set informacij, ki jih upravni svet potrebuje za oblikovanje politike. Prav tako nacionalne centralne banke poznajo specifične lasnosti svojih področji in uh, tako lahko uh, eh, laže upravljajo sredstvi, ki jih potem uporabljamo kot zavarovanje v naših operacijah. To pomeni, da je to vrstni decentraliziran sistem bolj učinkovit, kot bi bil centraliziran pristop v trenutnih okoliščinah. Sedaj nimamo še resnično enotnega trga kapitala, kar pomeni, da so uh, trgi vrednostnih papirjev v veliki meri odvisni od nacionalnih specifičnosti in uh, preferenc. Uspešna unija kapitalskih trgov bi seveda odpravila ločnice med eh, pristojnostmi, med jurisdikcijami in to bi pozitivno vplivalo tudi na izvanje naše monetarne politike. Ne smemo pa pozabiti, da je temeljni razlog za monetarno unijo prav ta, da bi ta krepila integrirane kapitalske trge in zagotavljala koristi v obliki uh, boljših finančnih pogojev v vsem, eh, evrsk, vsem v evrskem območju. Glede na to, da ste prosili, da omenim tudi še vprašanje decentralizacije, bom sklenil z razmišljanjem eh, na to temo in s, eh, s tem, kaj to pomeni za delovanje ekonomske in monetarne unije. Nestandardni politični ukrepi ECB so bili zelo učinkoviti pri zagotavljanju podpore finančnim pogojem za družbe in za gospodinstvo, vendar pa ne smemo pozabiti na situaciji, kakršni smo bili priča, ko je bila kriza najhujša. Naprimer, opažali smo uh, šibkosti v institucijah, opažali smo um, um, ranljivost različnih struktur in tudi to, da so nekateri deležniki prevzemali na se previsoko tveganje. To je v veliki meri um, omejevalo prenos in izvajanje monetarne politike. In zaradi tega se je evrsko območje in gospodarstvo v evrskem območju skrčilo. Vse skupaj je priš, eh, vodilo do začaranega kroga. Sedaj pa je vzorec ravno obraten in uh, zagotavljamo pozitivne učinke prelivanja iz, med vsemi državami. Na ta način so vse države imele koristi od naših ukrepov, ki podpirajo rast uh, in na ta način smo po, pripravili um, podlago za to, da se inflacija lahko vrne na ravni, ki so skladne z našimi cilji. Vendar pa ved, še vedno obstajajo strukturna vprašanja, zaradi katerih je težje doseči trajnostno ekonomsko konvergenco. To pomeni, da se bomo morali v prihodnje osredotočiti na boljše delovanje ekonomske in monetarne unije. Zato bomo morali poskrbeti, da bodo nacionalne vlade uh, sprožile produktivni potencial naših gospodarstv mesto. Po drugi strani pa bomo morali eh, sprejeti odločilne ukrepe, ki so potrebni za to, da bo naše upravljanje ekonomske in monetarne unije dejansko ustrezno svojemu namenu. Hvala lepa. Najlepša hvala za to res zanimivo predstavitev. Tudi mi se veselimo dodatnih odločilnih korakov s katerimi bomo poskrbeli za to, da bo celotni okvir upravljanja emuja učinkovit in da bo tudi služil svojemu namenu. Poleg tega ste tudi omenili, da moramo biti potrpežljivi. To je tudi neka vodilna misel pri tem, ko se bomo odločili o rekalibriranju novih ukrepov na področju monetarne politike. To je bilo tudi zelo zanimivo. Poleg tega se tudi pove, da, li, da obstaja povezava med dokončanjem unije, kapitalske unije in učinkov prelivanja v zvezi z CSPP-jem. Podali ste res zanimive misli, najlepša hvala, sedaj pa nas čaka del sprašanja odgovori gospod Hejsi, volite, hvala za besedo, hvala za to predstavitev. Imam dve vprašanji. Prva je povezana z cilji inflacije, ki ste jih omenili, potem pa je še vprašanje v zvezi z kreditnim sproščanjem. Prvo vprašanje. Pred kratkim ste dejali, da so napovedi inflacije ECB-ja nekaj, kar ste jih seveda zmanjšali na vzdolj, zaradi tega, ker je pač evro na pram dolarju tako močan. Letos pa je dolar se vseeno poveča v svoji jakosti. Nekateri so tudi dejali, da je to tudi zaradi tega, ker ZDA niso več v recesiji. Se pravi, sedaj imamo dva nova dejavnika. Slabo gospodarstvo v ZDA, In poleg tega je evro v drugačnem položaju. Zanima me, ali bomo zaradi tega lahko dosegli ta cilj dvoodstotne inflacije, zlasti zaradi počasnega gospodarskega okrevanja v ZDA. Zanima me, ali so ti cilji še vedno realistični. Potem pa še sam odstotek 33 odstotkov v programu sproščanja. Vsi vemo, da ECB ima velik delež obveznic izdajateljev, recimo v Irski, Nemčiji in tudi na portugalskem smo blizu tej meji 33 odstotkov in moje vprašanje je naslednje. Kako lahko te tri države recimo nesorazmerno delajo ne glede na to zgornjo mejo 33 odstotkov. Zanima me z drugimi besedami, ali je ECB razmišljala o tem, da bi povečala to zgornjo mejo 33 odstotkov v primeru prodaje obveznic v eni državi članici. Zanima me, ali bi lahko malo prilagodili to zgornjo mejo v teh nezaželenih razmerah. Zlasti je to povezano z vprašanje s tremi državami članicami. Dobro, odgovor na prvo vprašanje. Res, da smo malo zmanjšali napoved inflacije. Tako v obliki V-ja je sedaj inflacija. V naslednjih mesecih gre na vzdolj, potem pa na vzgor. Zakaj smo se odločili? Zaradi tega zlasti zaradi cene nafte. on the exchange. First of all, I always said that the exchange rate is not a policy tab. Glede krepitve evra, tudi to je treba upoštevati. To je tudi pomembno za stabilnost cen in tudi za sam gospodarsko rast. Moram tudi povedati, da je težko včasih razumeti, kako je prišlo do tega prehoda od krepitve apreciacije menjalnega tečaja do napovedane stopnje inflacije. Seveda tukaj je treba poštevati tri dejavnike. Prvi dejavnik je seveda boljša gospodarska rast in boljše gospodarstvo na evro območju. To je dejavnik, ki seveda predvideva določeno apreciacijo menjalnega tečaja v primeru, da ostale gospodarstva ne napredujejo tako, kakor gospodarstvo v Evropski uniji. Potem pa imamo še različna pričakovanja glede monetarne politike v različnih jurisdikcijah v naslednjih mesecih. To je drugi dejavnik. Potem pa še tretji dejavnik, ta je povezan z izboljšanjem vzdušja zaupnosti, ki ga ima preostali svet na pram evroobmočja. In to zaupanje temelji na boljših političnih razmerah, katerim smo priča v zadnjih sedmih mesecih. Sama obresna mera to tudi odraža, enako velja tudi za menjane tečaje. Vsi vemo, da je več zaupanja v evro območju, zato je težko včasih razlikovati med temi tremi dejavniki. Je pa res, da so ti tri dejavniki vseeno vplivali na samo pot, rast inflacije in upravni svet. ECB je tudi dejal, da bo se spremljal in člani tega sveta so tudi izrazili svoje zaskrbljenje v zvezi s tem. Ali je to možno? Vsekakor. Mi še vedno verjamemo, da če bomo imeli celo razširjeno, ekspanzivno monetarno politiko, da nam bo to omogočilo dosego naših ciljev in da se bo ta pot nekako zbližala in na koncu bomo lahko trajnostno in vzdržno dosegli ta cilj. Res, da moramo biti potrpežljivi in strajni. Strajni pri izvajanju naše monetarne politike. Potem pa še odgovor na drugo vprašanje. Tudi obveznice, ki jih imamo v našem portfelju teh treh držav članic, upoštevamo v zgornji meji 33 odstotkov. In ne, upravni svet se ni pogovarjal o tem, da bi spremenil to zgornjo mejo. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Pomenili ste vprašanje Eh, po vprašanju naše komisije in sicer o decentraliziranem izvajanju politike. Evropska komisija je prejšnji teden objavila pomemben predlog, eh, da se pregleda eh, delovanje mikronadzora tudi strani ECB. Mislim, da boste prejeli slej izrazili stališče na to temo, ampak glede na vaše izkušnje mislim, da boste vsekakor odblizu spremljali delovanje tega, eh, kar mi imenujemo agencije, torej delovanje naših agencij, kakšne so vaše napovedi, kakšna so vaša pričakovanja za to, da bodo te agencije lahko bolje opisale svoje delo in to v povezavi z ECB-jem. Eh, um, To vprašanje uh, sicer ni eh, namenjeno neposredno vam, ampak mislim, da lahko tudi vi podate svoje mnenje na to temo. Eh, potem pa je bilo poslano še eno pismo glede uh, potrebe po transparentnosti v programu CSPP. To pismo sem poslala in uh, zato mi ni uh, žal. Sami ste tudi rekli, da uh, je potrebna transparentnost, preglednost na tem področju. Uh, treba je pod vprašaj postaviti kvantitativno sproščanje, eh, vendar pa mora centralna banka iti tudi naprej, treba je pregledati vse te programe in njihov učinek na monetarno politiko. Rekli ste, da boste analizirali tudi možnost, da se gre še naprej, torej prek teh programov eh, in da boste poskrbeli za transparentnost. Nam lahko poveste kaj več o tem, prosim. Vsekakor smo veseli, da je prišlo do prenove evropskega sistema finančnega nadzora, kajti na takšen način sedaj tudi nadzor drugače poteka tudi pri vseh agencijah v Evropski uniji. Z vzpostavitvijo ISF-ja smo naredili seveda velik korak k temu, da vzpostavimo to ogrodje, ki je seveda poskrbelo za to, da je celotni sistem veliko bolj odporen. Tudi mi, oblikovalci monetarne politike, imamo določene koristi od tega, kajti sedaj je lahko naše načrtovanje bolj dolgoročno, kakor v preteklosti. Ta nova odpornost pomaga vsem in zato mi podpiramo to strukturo upravljanja nadzornega organa in pozdravljamo tudi celotno prenovo. Je pa res, da ne pričakujemo nobenih kolenitih sprememb s tem pregledom in seveda moja naloga je, da poskrbimo za to, da bo ta pregleda prenova nekaj, kar bo koristilo vsem, da bo recimo tudi izboljšalo celotno delovanje ECB. -ja. Seveda, hodili smo se pogovarjati tudi, tudi z usmerjevalnim odborom, pa tudi z ostalimi. Recimo, pogovarjali smo se o tem, da bi usmerjevalni odbor imel bolj okrepljeno vlogo. Je pa treba povedati, da je bil enotni odbor za reševanje odbor, ki ima seveda drugačne pristojnosti, pristojnosti svetovanja. In to je seveda velika razlika med tem odborom in ostalimi nadzornimi organi. CRB, enotni odbor za reševanje, pa lahko dela tudi na takšen način, da se mu pridružijo tudi ostali predstavniki uh, usmerjevalnega odbora, pa tudi ostalih organov, tako skupaj razmišljajo o morebitnih izboljšavah. In to je seveda recimo ena izmed morebitnih nalog CRV-ja. Dobili smo tudi predlog, da se podaljša reširi usklejevalna vloga enotnega odbora za reševanje. Je pa tudi treba povedati, da bi ta odbor mora predstavljati, po mojem mnenju, neko platformo za izmenjavo različnih men med različnimi predstavniki teh organov. Posegli smo tudi napredek na področju dokončanja kapitalske unije v Srbiji. Nas čaka seveda še ogromno dela. Glede same preglednosti pa lahko povem naslednje. Mislim, da smo pregledni, poleg tega smo tudi izboljšali preglednost od junija do danes. Saj ne gre za to, da vam ne bi raz, želeli razkriti informacije, ampak treba je upoštevati tudi naslednje. Včasih je lahko razkritje tudi neproduktivno za izvajanje monetarne politike. Nočemo škoditi samemu sebi, nočemo, da bi trgi seveda tekmovali z nami, 200 različnih podjetij, več kot 100 tisoč vrednostnih papirjev. Res nočemo razkriti vseh informacij. Vprašali ste nas tudi, da bi razkrili po samezna podjetja in mislim, da bi na takšen način nekako omejili celotni sistem. poleg tega pa bi lahko tudi tršni udeleženci izkoristili te informacije. Bomo pa seveda poštevali to, kar ste dajali, bomo poskrbeli za to, da bo preglednost večja in da bomo pri tem upoštevali tudi ukrepe monetarne politike. Sandr Lewis. Hvala za besedo. Kmalu se bom pogovarjali tudi o letnem poročilu ECB-ja. Jaz sem letos poročevalec v zvezi z tem imam tudi nekaj vprašanj o določenih zamislih, ki smo jih slišali glede preglednosti. Dobili smo tudi predlog za preprečitev konflikta interesov in sicer, da bi ECP morala objaviti uh, tudi določene informacije o članih sveta. Poleg tega nekdani predsedniki ECB-ja tudi ne bi smeli več predsedovati odboru za etiko. Se pravi, slišali smo določene zamisli, ne vem, kaj mislite o njih. Najlepša hvala, bomo o tem tudi razmislili. Mislim, da lahko načeloma podpremo obi, ampak seveda se moram o tem posvetovati z ostalimi kolegi v upravnem svetu. To je tudi vprašanje, ki odgovor, ki sem ga pričakoval. Imam za to vprašanje v zvezi z Kitajsko. Prijeli smo tudi letno poročilo o določeni skrbi v zvezi z Kitajsko, ki ima recimo pretirano zmožnost glede dobičkonosnih podjetij. Vsi govorimo veliko o kitajski tedni, zanima me, kakšen vpliv bi imela nizka gospodarska rast Kitajske na evromoče, ali bi lahko to privedlo do dvojne gospodarske krize in če obstaja takšno tveganje, ali mislite, da je takšno tveganje celo realistično? Yes, we, we. Tako je. Tudi mi smo videli to poročilo, tudi naše osebje je pripravilo posebno poročilo o Kitajski, pri tem pa je treba upoštevati dvoje. Globalno finančno stabilnost je treba upoštevati, pa tudi učinek eh, na gospodarstvo v evroobmočju. Mi smo prepričani, da eh, lahko pristojni organi na kitajskem se lotijo tega izziva in pripričani smo tudi, da so storili vse, kar je predvidel PIS. Je pa res, da to ni neka nevarnost v daljavi, kajti čisto na začetku leta 2015 smo se soočali s podobnimi strahovi, s podobnimi tveganji, kajti takrat smo se tudi bali resne tega gospodarskega upočasnjevanja na kitajskem, ampak razmere so sedaj popolnoma drugačne. V letu 2015 so bile razmere popolnoma drugačne, zato smo morali tudi popolnoma postaviti na glavo naš program monetarne politike. Sedaj pa so razmere, kot sem že dejal, drugačne. Gospodarska oživitev temelji na potrošnji doma in tudi na domačih naložbah, seveda nizka obrestna mera, tudi prispeva k temu, poleg tega smo priča tudi večjemu zaslužku delavcev zaradi večje stopnje zaposlenosti. To pa tudi pomeni, da ti učinki ne bodo tako hudi, kot bi bili pred dvema letoma, zaradi številnih pozitivnih elementov, ki sem jih pravkar omenil. Hvala, res sem vesel, da imate tudi zaupanje v Kitajsko, imate tudi zaupanje v zvezi s tem, kar se dogaja na Severni Koreji, kajti pogovarjali smo se o monetarnih bazukah, sedaj pa se pogovarjamo o monetarnem Rocketmanu. da se gre malo geopolitičnih igric. Ko smo dejali, da imamo tudi določena tveganja, ki pa so geopolitične narave. To sem prej tudi omenil, se pravi tveganja za nizko gospodarsko rast. To so geopolitična tveganja. Korena Nima Hojcen. Uh, uh. Hvala za besedo. Pozdravljeni v naši sredini, gospod Dragi. Imam dve vprašanji za vas, ki pa nista nujno povezani z monetarno politiko. Kriptovalute, to je seveda žgoča tema, Kitajska jih sedaj prepoveduje. Prepoveduje tudi izmenjavo teh kriptokovancev in kriptovalut. Mihi, ko je seveda sprejel zakonodajo za urejanje teh podjetij, ki se ukvarjajo z kriptovalutvami. Podpredsednik gospod Vito Desančo pa je tudi dejal, da so kriptovalute inštrument špekulacij, ki lahko imajo seveda tudi škodljive posledice. Zanima me, kaj ECB počne za zmanjšanje tveganja teh valut. Ali mislite, da imamo že zadosten pravni okvir, morda ga je treba tudi spremeniti, ali se strinjate s tem, kar je storila Kitajska, oziroma ali mislite, da je japonski pristop najboljši. Prema še drugo vprašanje v zvezi z osnutkom smernic, ki je ECB prejšnji teden sprejel glede kreditnih ustanov, fintech, kreditne ustanove morajo sedaj upoštevati više kapitalske zahteve, kakor običajne kreditne institucije. Moje vprašanje je naslednje. Ali ne mislite, da je ECB sedaj postavila evropska podjetja v neugoden položaj v primerjavi z ostalimi? Kako je to povezano z načeli same principles, same services, same rules? Kajti s temi smernicami lahko nekako zaščitite nekdanje bančne prakse. Bom odgovoril na prvo vprašanje. Tukaj se moramo seveda najprej povprašati o dejanskih tveganih kriptovalute na naše gospodarstvo. Imamo tri kanale, najprej gre za velikost, potem pa gre tudi za to, ali uporabniki sprejemajo te valute, ne nazadnje pa te bo upoštevati tudi učinek kriptovalut na realno gospodarstvo. In če si vse to pogledamo, potem je morda malo še preuranjeno, da bi že sedaj dejali, da je to neko dejansko plačilo, ki ga bomo imeli v prihodnosti. Moramo to še bolj pretehtati, glede tega, kaj na tem področju počne ECB, no moram povedati, da še nismo imeli razprav in poleg tega tudi nimamo nobenih pristojnosti za to, da bi to urejali oziroma prepovedali, kakorkoli nismo imeli še nobene razprave o tem, da bi sprejeli neke institucionalne ukrepe na tem področju. Je pa res, da smo slišali res različne poglede o tem. Bolj nasplošno, to je tudi povezano z eh, vašim drugim vprašanjem, pa je naša glavna skrb z temi inovacijami. Ne gre tukaj samo za Bitcoin, ampak tudi za druge inovacije. Ampak naša skrb je, da bi to lahko seveda okrepilo kibernetsko kriminaliteto in tveganja. In sem smo sedaj mi usmerjeni. To velja tudi za ostale inovacije na finančnih trgih. Potem ste me tudi vprašali, zakaj imamo drugačne zahteve za fintech v naših smernicah, kakor za ostale podobne finančne institucije. Popolnoma se strinjam z vami. Potrebujemo enaka pravila za enake storitve in za enake zahteve. Pod pogojem, da so tudi tveganja enaka. In sama presoja naših smernic je naslednja, da tukaj tveganja vseeno niso enaka, seveda pod določenimi pogoji. Je pa res, da bomo morali to še bolj podrobno proučiti. Najlepša hvala. Thank you. Matt Carty. Matt Carty je nasleden. Hvala. Hvala, gospod Dragi, da ste prišli. Rad bi pozdravil dejstvo, da ste obiskali Irsko pred kratkim To je bilo prvič, odkar ste postali predsednik ECB-ja. Eh, veliko se je govorilo o tem eh, srečanju tudi v medijih. Eh, potem govorilo se je tudi o mehurčkih na področju mm, gradbeništva. Mm. Nekaj me zanima, ali ECB ima svoje mnenje o tem, ali v določenih državah že prihaja do ponovnih znakov tovrstnih mehurčkov. Predvsem me zanima Irska. Eh, verjetno eh, se zavedate, da je na Irskem primankljaj socialnih stanovanj, eh, tudi nasplošno manjka stanovanj. Inflacija na tem področju je ocenjena na več kot 12 odstotkov in po podatkih ECB-ja bo prišlo tudi do rasti kreditov v tem letu. Eh, na tem področju? Ali ECB opaža kakšne znake in kateri koraki so po vašem mnenju potrebni za to, da se izognemo tovrstnim mehurčkom? Potem me zanima še nekaj. Eh, eh, program CSPP, nakup prednostnih papirjev podjetniškega sektorja. Zanima me, kako je tukaj z MSP-ji. E, Rekli ste, da s tem, ko kupuje vrednostne papirje večjih podjetij, podjetij ustvarja ICB e tudi možnost za majhna podjetja. Zanima me, ali obstaja kakšen način kvantificiranja tega, kako to izmerite. Zanima me, eh, na podlagi kakšnih podatkov ste ugotovili, da prek tega programa CSPP res prihaja do uh, novih sredstev tudi za realno gospodarstvo in za majhna in srednja podjetja in da ne gre to v korist samo multinacionalk. Hvala. Thank you. Um... Hvala. No, ti lastniški balončki oziroma eh, balončki, mehurčki v gradbeništvu, eh, tukaj moramo ločevati med lokalnimi pojavi in pa sistemskimi pojavi. V določenih državah in predvsem v določenih mestih vidimo, da cene naraščajo. Pogosto cene eh, gredo z zelo podcenjenih ravni eh, do ravni, ki so eh, v redu, torej te eh, cene preprosto rastejo na običajen način. Po drugi strani pa prihaja tudi do pojava ki je omejen na določena mesta in določene države. Ni eh, to postala še sistemska tema. Ampak preden govorimo o mehurčku, mislim, da bi morali pogledati tudi, ali eh, ta porast cen spremlja tudi enako zaskrbljujoča stopna kreditov, ali eh, ta vzvod tudi narašča. To je bil eden od znakov predkriznega obdobja ni šlo samo za e, nepremičnine. E, in še danes e, vidimo, da so kreditni tokovi še vedno omejeni, sicer rastejo že nekaj let, ampak številke so še precej pod stopnjami, ki smo jim bili priča pred krizo. Realno gospodarstvo pa po drugi strani potrebuje financiranje in ga tudi dobiva za nadaljno rast. Torej, tukaj ne prihaja do eh, sistemskih eh, mehurčkov. Tega še nismo upazili. Potem drugič. Razlog eh, za povečanje cen nepremičnin je pogosto ta, ki ste ga omenili tudi vi, namreč, da je uh, uh, premalo teh stanovanj na voljo, še posebej, ko gre za socialna stanovanja, je to problem. In uh, Če bi uh, porast cen postal zaskrbljujoč, kaj bi potem mi naredili ali bi spremenili monetarno politiko? Praš, odgovor tukaj je ne, zato ker ta pojav ni sistemske narave. Tukaj se uporabljajo makroprudencijski um, um, mehanizmi in ti se uporabljajo že od leta 2015 naprej, takrat eh, oziroma leta 2016 so bili pregledani na Irskem. Tudi druge države so uvedle eh, podobne, ne nujno iste eh, ukrepe, makrobonitetne ukrepe. Eh, Naprimer Francija, torej v drugih državah tudi prihaja do tega. In to je način, kako se treba odzvati na te uh, lokalne ocene in lokalne pojave. Če si ogledamo različna sredstva in se vprašamo, ali so ocene pretirane, potem lahko na to naletimo v določenih krajih, ampak na splošno nepremičninski sektor eh, še ni prenapihnjen. Eh, tukaj gre predvsem za komercialne nepremičnine. Na tem področju pa bi se lahko pojavil ta problem. In SRB je pred enim letom poslal opozorilo, če se ne motim, osmim evropskim državam. E, in sicer je šlo predvsem za to vprašanje, za precenjene nepremičnine. Večkrat smo se že vprašali, In eh, še posebej na začetku tega korporativnega programa smo se vprašali, ali bo to res izboljšalo kreditne pogoje za majhna in srednja podjetja, ali bodo tudi oni imeli korist, tako kot eh, velika podjetja, ki dejansko lahko izdajajo vrednostne papirje. In to, kar smo ugotovili, je, da je prišlo do dramatičnih izboljšav ne samo za velika podjetja, ampak tudi za MSP-je. -e in tudi podjetja, ki izdajajo eh, obveznice oziroma vrednostne papirje, pa te vrednostne papirje niso upravičeni na, do naših nakupov, tudi tem se je stanje izboljšalo. E, njihov razkorak se je bistveno izboljšal. Potem pa imamo tu še podjetja, ki dostopajo do bančnih kreditov bolj kot do kapitalskih trgov. Tudi njim se je manjvrski prostor povečal več možnosti imajo zdaj. E, seveda se to da kvantificirati. Najboljši ukrep kvantifikacije teh ukrepov pa je prek e, stopen posojil. In posojile stopne so se bistveno zmanjšale e, za MSP-je v vseh državah Evropmočja. ne glede na to, ali kupujemo obveznice eh, podjetja v eni državi ali kje drugi. Eh, zelo so se stopne izboljšale v Španiji, Italiji in tudi drugih perifernih državah. Ne bom trdil, da je to samo posledica CSPP-ja. Tukaj je zelo težko eh, ločevati različne elemente naše monetarne politike. Hvala. Hvala, Molly Scott Cato. Hvala, gospod predsednik. V prejšnjih monetarnih eh, dialogih sem govorila z vami o eh, eh, določeni vrsti sredstev, o nasedlih sredstvih, s tem so povezana tudi podnebna tveganja in druga tveganja. No, spomnili se boste, da smo vam skupaj s kolegi poslali pisno vprašanje v zvezi z vlogo ECB-a, to je Evropska institucija, ki jo veže pariški sporazum. In zanima me, kako se boste borili proti podnebnim spremembam v tem kontekstu. Drugi člen sporazuma pravi, da je cilj tudi to, da se uh, povečanje temperature omeji eh, na uh, dve stopini ali manj v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in da se zmanjšajo tudi emisije toplogrednih plinov. V tem kontekstu bi rada vprašala tudi naslednje. Ali boste še naprej kupovali sredstva? tudi od eh, podjetij, ki vlagajo v eh, fosilna goriva. In eh, ali, bo, ali boste to uporabljali tudi v prihodnje in ali mi lahko zagotovite, torej, da ne boste kupovali vrednostnih papirjev podjetij, ki se ukvarjajo s fosilnimi gorivi. Potem ali lahko Eh, ta sredstva počasi preusmerimo v vlaganje v zeleno infrastrukturo. Eh, mislim, da lahko že predvidim vaše, eh, vaš odgovor. Rekli boste, da so to politične odločitve. Strinjala se bom z vami, ampak ekonomist lahko potem vidi tudi ekonomske motne, glede na to, katere vrednostne papirje kupujete. Ampak ECB tukaj igra tudi politično vlogo in se lahko odloči, kam bodo šla sredstva. Zanima me, ali obstaja dovolj političnega nadzora nad odločitvami, eh, ki so sprejete v bankah. Potem pa še eh, nadzor, ali mislite, da je nadzora dovolj, ali bi eh, morala centralna banka oziroma centralne banke nacionalnih držav bolj odgovarjati za svoje odločitve. We, Hvala. Ne smemo pozabiti. Naš mandat je stabilnost cen in eh, naša monetarna politika je usmerjena v ta cilj. Eh, torej, ampak ECB ne glede na to eh, spodbuja tudi splošne gospodarske politike in cilje Evropske unije. In tretji člen pogodbe omenja tudi trajnostni razvoj Evrope. V tem je vključena tudi Eh, visoko kakovostna zaščita okolja. In ECB priznava izziv, ki ga pomenijo podnebne spremembe in eh, priznava tudi pomen politik, eh, ki bodo delale na tem področju. Zato se mi zauzemamo za to vrstne zadeve, torej za spodbujanje financiranja zelenih tehnologij, zelenega gospodarstva in tako naprej. Eh, mislim, da bi to vključili tudi v regulativni okvir. Istočasno pa je pomembno tudi, da če bo prišlo do kakršnih koli sprememb pri regulativnem okviru v zvezi s podnebnimi eh, spremembami, to mora biti iz bonitetnega vidika tudi upravičeno. In to mora biti eh, ključni namen. To bi bil moj odgovor. Hvala. No, še politična točka. Vem, da imate svoj mandat. Del vprašanja, ki jo želim postaviti, je, ali je ta mandat zadosten. Eh, zdaj je banka sprejela določene odločitve tudi v zvezi s kvantitativnim sproščanjem in to je imelo posledice tudi na eh, vlade. Gre za eh, pretok likvidnosti po kontinentu. Zanima me, ali politiki, naprimer mi, ki sedimo tukaj, imamo dovolj vpliva na to, kako se te odločitve sprejemajo. Hvala. Uh, to, kar smo mi naredili, ko smo oblikovali kriterij upravičenosti za naš uh, program nakupa sredstev, uh, je bilo to, da smo vse skupaj želeli zasnovati dovolj široko. In to tudi počnemo. Kot sem ravno kar rekel, mi podpiramo člen pogodbe, ki izredno omenja kakovost okolja in pa trajnostne cilje. Ne smemo pozabiti na to. Načelno se v celoti strinjamo z vami, ampak predvsem moramo upoštevati naš mandat in to je stabilnost cen. Naša monetarna politika mora biti usmerjena v to. Če pride do političnih odločitev, to ni v naši pristojnosti. Hvala. Vali. Hvala, Marko Vali. Hvala. Rad bi se zahvalil gospodu Marju Dragiju za njegov čas, ki ga preživi tukaj v našem odboru. Imam pa vprašanje. E no, rad bi razumel, kako eh, bo ECB uvedla eh, zmanjševanje Eh, kako bo postopno zmanjšala eh, program eh, CSPP, tako da ne bo vse skupaj postalo netrajnostno, ko gre za nacionalne bilance. Ali bomo potrebovali ukrepe varčevanja, zategovanja pasu, zato da se bomo uh, zoprstavili uh, temu razkoraku pri Eh, sredstvih v evroobmočju. Potem pa še volitve v Nemčiji. Do katere mere e, mislite, da bo to vplivalo na program nakupa sredstev? Na drugo vprašanje ne moremo odgovoriti, ker je zato še prezgodaj in to tudi ni v naši pristojnosti, da bi komentirali e, političen izid eh, volitev v neki državi članici. Upravni svet še ni sprejel nobene odločitve. Rekli smo, da bomo razmislili o stališču naše monetarne politike v prihodnosti, o tem bomo razmišljali v jeseni in verjetno bo eh, večina odločitev sprejetih na našem naslednjem srečanju oktobra. Določena vprašanja so Eh, eh, zato še prezgodna. Eh, težko je predvideti, kakšne bodo spremembe na donos v perifernih državah. Cilj je stabilnost cen in to povsod v evrobmočju. Pogledati moramo, ali inflacija postaja konvergenčna in uh, samo vzdržna. Uh, E, torej stopna inflacije mora e, biti blizu dveh odstotkov, ampak po dvema odstotkama. Naš cilj je torej stabilnost cen in e, želimo si zagotoviti tudi to, da bo rast trajnostna, da se bo sama vzdrževala, torej brez potrebe po monetarni pomoči. To, da krepimo krepimo obrestne mere v perifernih državah oziroma da eh, jih podpiramo, to ni naš primarni cilj. Naš primarni eh, cilj eh, je stabilnost cen. Gospod Vali, hm, inflacija se ne povečuje. Ali ni zato vredno razmisliti o tem, da se zmanjša obseg eh, programa nakupa vrednostnih papirjev? Ali boste tukaj omejili? Ali boste te ukrepe podaljšali še za leto 2018? Vi me sprašujete to, o čemer se bomo odločali na naslednjem srečanju eh, upravnega odbora. Eh, o tem se bomo šele odločili, potem pa lahko z vami o tem razpravljam tudi na naslednjem srečanju odbora Ekon. Bernard Mono, izvolite. <clears throat> Euro eh, je. Eh, valuta v evromočju. Torej, eh, vse države imajo iste obveznosti. Eh, to torej zadeva vse razen Danske in predsednik Moskovici in predsednik Juncker sta bila zelo jasna v zvezi s tem. Cilj komisije je, da se pospeši pristop k evru vseh držav članic. Eh, tu je instrument za um, povezovanje Evrope na različnih področjih, je rekel gospod Juncker. Um, tukaj gre za izgradnjo Evrope. Ampak imamo pa tudi omejitve na makroekonomskem področju. In, uh, torej, eh, prevzem skupne valute je mogoče samo takrat, kadar so izpolnjeni določeni kriteriji. Uh, Eh, obstajajo pa makroekonomska neravnovesja v številnih državah. Eh, tukaj imamo tudi presežek v Nemčiji, ki predstavlja problem. No, potem imamo pa še eh, eno vprašanje. Menjalni tečaj oziroma stopna menjave z Nemčijo, tukaj me zanima, kako na to gledajo Evropmoče in ECB. In ali eh, bi lahko to privedlo do novih tveganj. Ali ECB eh, podpira to, da bi čim več držav pristopilo k evru, eh, torej ta cilj komisije, ali je to glavna prioriteta? Če je to glavni cilj, ali mislite, da bi potem morali postaviti nek rok, da bi države si prizadevale uvesti evro do določenega datuma, naprimer eh, določene eh, države, Poljska, Češka, Švedska, Mačarska, eh, bi v bistvu rade ohranile tudi določene svoje pristojnosti ali mislite, da bi jih morali prisiliti, da določen, do določenega datuma uvedejo evro? Ne, seveda ne. Kot ste rekli, vse države članice, razen Danske in Združnega kraljestva, eh, so eh, predmet pričakovanja, torej da bodo nekoč pristopile k eh, evru, če bodo izpolnile pogoje. Ampak nacionalne vlade morajo doseči najprej politično voljo za to, za to da se pridružijo monetarni uniji torej sprejem evra strani teh držav, o tem se odloča komisija, o tem se odloča tudi svet Evropske unije in sicer pri tem upošteva oceno Evropske komisije in ECB-a. Eh, seveda pa gre pri vsem skupaj za izpolnjevanje pravnih in ekonomskih zahtev. Ta ocena Eh, temelji predvsem na konvergenčnih eh, kriterijih, ki so jasno zapisani v členu 140 pogodbe o delovanju Evropske unije. Evropska centralna banka je zagotovila zadnjo oceno o tej temi junija 2016 in v skladu s tem nobena od držav ni izpolnila nobenih oziroma ne vseh eh, kriterijev, ki so zapisani v pogodbi potem svet ni sprejel nobene odločitve, v skladu s katero bi eh, države že izpolnevale pogoje in eh, bi morale pristopiti k, pristopiti k evru. Evropska centralna banka bo še enkrat pregledala izpolnevanje konvergenčnih kriterijev v skladu s pogodbo. To bo temeljilo na eh, kriterijih, kot so zapisani v pogodbi, kot je bilo rečeno, in naslednje poročilo na to temo bo napisano in predstavljeno v svetu naslednje leto. Hvala. Hvala. No, gospod Juncker nikoli ni govoril, da bi bilo treba države prisiliti v to, ampak hečemo, da jih podpremo, če za to obstaja politična volja. Zdaj bo besedo dobil gospod eh, Langen, potem gospod, ne, oziroma najprej gospod Luke, ker mora potem oditi, izvolite. Mm, Hvala lepa gospodu Langeju, gospod eh, Dragi, govoril bom nemško. Ustavno sodišče Nemčije je Evropskemu sodišču poslalo katalog vprašanj o, pro, o programu PSPP Evropske centralne banke. In eno od teh vprašanj gre v smeri ali ta program krši čeli na 118 do 27 eh, pogodbe, pa tudi različne člene statuta ECB. Bom malce počakal. Torej, to naj bi kršilo predpise, kaj ti ta obseg eh, programa CSPP naj bi sčasoma postal tako velik, da ni več spravljiv z obstoječimi evropskimi eh, razmeri. Torej, ali vi menite, da bi bilo treba omejiti volumen tega programa, kaj ti, če bi prekoračili ta volumen bi to kršilo pravo. Torej, ali menite, če bi menili, da bi moral obstajati takšen maksimalni obseg, potem bi vas vprašal, kako bi ga določili. Kakšna merila, ki jih ima ECB na voljo, bi lahko uporabili, da bi lahko opredelili ta najvišji obseg CSPP. Če menite, da tega volumna ni, da bi torej odkup javnih uh, obveznic uh, lahko bil neomejen in da je to spravljivo z eh, pravnim okvirjem, potem bi vas prosil, da to tudi eh, eh, jasno poveste. Torej, prosil bi, da pravzaprav moje vprašanje, ki je zelo strukturirano, odgovorite z da ali ne. Um, e Hvala. Uh, ECB uh, je upoštevala in vzela na znanje to odločitev uh, Nemškega sodišča. In eh, to je eh, v celoti skladno z našim mandatom. Mi smo postavili določene omejitve glede izdaj. Eh, ta program bo ostal operativen in sicer v skladu z izjavami upravnega sveta. Predsednik, nisem vas prosil, da, pro, da komentirate postopek v to teko, temveč samo prosil bi, da poveste, ali je to spravljivo za pravnim okvirom Evropske unije. Vedeti morate, da če bo program, kot ste ga zastavili, trajen, dolgoročen, če ga ne bo, uh, če ne bo omejen, da potek. Ni gotovo, da je kompatibilen z pravnim okvirom Evropske unije. Na to vprašanje bi lepo prosil, da odgovorite. The... Uh, extended asset purchase program is in our e, Ta razširjeni program nakupa sredstev je povsem v skladu z našim mandatom in v skladu s pogodbami. E, omejitev, ki sem jo omenil, pa e, velja samo za izdajanje. Zdaj, da še imamo čas, bi vprašal, torej menite, da ni potrebne omejitve tega programa EAPP? Jaz govorim samo o PSPP. Torej, sprašujem samo o PSPP, ne o celotnem EB, eh, celotnem programu eh, nakupa. Imamo omejitve glede izdaj in izdajateljev. To je tudi edina omejitev, ki menite, da je potrebna, torej da omejimo število izdajateljev, ne pa obseg. Da, omejitve so pri izdajah in izdajateljih. Uh, Mislim, da je bila ta tema posem razjasnjena. Vi me napeljujete k nekemu odgovoru, eh, ki se bo potem pojavil v časopisih jutri. Yes, but now you have 25 seconds. And ich, ich, ich habe noch 25 Sekunden. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das weiß ich. Še 25 sekund imam, vem, sem poslanec. Sem med, mislim, da pravzaprav morate odgovarjati poslancem na vprašanje in moje vprašanje je, ali bi bil tukaj uh, potreben omejitev obsega. Torej, ali menite, da je poleg omejitve izdajatelju potrebno omejiti tudi obseg programa PSPP? Eh, Rekel sem že, obstajajo omejitve pri izdajanju in izdajateljih. Vi si lahko pogledate, kakšen je obseg. Um, Langen. Hvala, gospod Langen. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bom govoril nemško. Navezal se bom na vprašanje kolega Hejza. Vprašal vas je, ali, tri, ali je 33 odstotna meja ustrezna in pravi, rekli ste, da to še vedno je odprta tema. Ali se o tem pogovarjate v delovnem eh, okviru, ali je to za vas eh, končna meja ali pa se bi vam njeno prekoračitev zdela smiselna? To je prvo vprašanje. Druga. Uh, Drugo vprašanje. Gospodarska rast je pozitivna, inflacija mala, eh, tendenc deflacije ni, evro ima visoko vrednost. Kdaj je pravi čas za preobrat na področju obresti, kajti vidimo, da je ECB tudi zrasla v svojih razsežnostih. Potem pa še drugo vprašanje, ki se navezuje na že zastavljeno vprašanje. Vedno znova smo se pogovarjali in strinjali ste se z mano, da je ta odločitev politična namreč, kako bi lahko izboljšali okvirne pogoje. Predsednik Juncker je podal določene predloge, torej um, Evropski uh, sklad, potem Evropski finančni minister, krepitev Evropske monetarne unije, potem evro za vse. Moje vprašanje je, ali je to prava pot za politične reforme, uh, kakršne predlagate. In zadnje. Uh, vprašanje se navezuje na dva cilja. Kon, začetku leta ste meni in gospodu Ferberju odgovorili, da, je, da so visoki cilji ne, uh, ogroženi ne zaradi um, strukturnih razlogov, temveč zaradi običajnega razvoja. Bi lahko pojasnili, kakšen je v tem kontekstu normalni razvoj oziroma kaj to pomeni? Vas lahko prosim, da zadnje vprašanje ponovite. Ja, äh, Cilj dva, target cvaj, ki presegajo 700 ali 800 milijard evrov, potem so se uh, znižali, zdaj bi pa naj dosegli znova prvotno višino. Rekli ste, da to ni povezano s strukturnimi problemi finančne krize, temveč da je to normalni razvoj, da se namreč sedaj te vrednosti znova dvigujejo in prosil bi, da pojasnite torej pomen tega normalnega razvoja. On your first question, we have the 33% limit. E, imamo torej omejitev 33 odstotkov in nismo še razpravljali o tem, da bi to spremenili. Mm, tukaj ni nobenih novic. Potem druga točka, kdaj bomo to spremenili, imamo svoje kriterije in sicer je to uh, trajnostna in uh, samovzdržna uh, konvergenca uh, proti našemu inflacijskemu cilju. Nismo še dosegli tega cilja. In, uh, Predvideva se, da bo naslednje leto eh, inflacija malo padla, v obliki V bo šla navzdol in potem naslednje leto navzgor. In če si ogledamo temeljno inflacijo, eh, pa vidimo, da eh, je tukaj vse odvisno od bazičnih učinkov cene nafte. Mm, potem gre tudi do učinkov spremembe na eh, valutnih eh, eh, tečajih oziroma menjalnem tečaju. V zadnjih mesecih se je situacija malo spremenila, ampak do bistvene spremembe na vzgor pa še ni prišlo. In do zdaj smo opazili eh, bolj omejene učinke mm, pri plačah. Eh, to je glavni, glavno gonilo temeljne inflacije in eh, to je naš cilj, namreč trajnostna konvergenca proti našemu inflacijskemu cilju. Potem tretja točka, razvoj na področju cilja 2, target 2. Eh, res je to, kar ste povedali. Mm, nismo še vsega rešili po krizi, eh, vendar pa eh, velika večina tega, kar zadeva cilj 2, je povezano z našim programom nakupa vrednostnih papirjev oziroma kvantitativnega sproščanja. In zaradi tega tudi prihaja do okrepenega razvoja na področju Target 2. Eh, s porastom zaupanja v evroobmočju in tudi z izboljšanimi gospodarskimi pogoji, ki smo jim že priča povsod po evroobmočju zdaj, mislim, da bi ta razvoj nas moral vse manj skrbeti. Vse kaže na to, da plačilni sistem v evroobmočju dobro deluje. Hvala. Hvala, predsednik. Eh, hvala, pozdravljeni, gospod Dragi. Eh, eh, gospod Luke ni preskočil samo gospoda Langena, ampak tudi vse, ki smo bili za njim. Prišlo je do tega, da je gospod Luke vse prehitev in zato se hočem pritožiti. No, najprej bi povedal naslednje. Če pogledam eh, revizijo napovedi inflacije, kar ste tudi vi eh, pokomentirali v makroekonomskem poročilu ECB-a, no, tukaj vidim tudi napovedi za krepitev evra, torej apreciacija evra. In ko rastemo nad svojim eh, potencialom, to ima tudi negativne učinke v evromočju. Eh, to bo trajalo še vsaj dve leti. Upam, da bo eh, se kaj spremenilo po naslednjem sestanku ECB-a, ampak to je eden od pritiskov, ki ga vidimo že nekaj časa, torej pritisk na uh, oblikovanje politike ECB-ja, torej monetarna politika. Vi ste govorili o e, novih ukrepih monetarne politike in decentralizaciji. Sam e, bi vprašal nekaj v zvezi z ELO, torej z nujno likvidnostno pomočjo. Mislim, da to mm, e, ne prinese nič dobrega za krepitev bančne unije. Na primer, podpredsednik banke v Španiji je tudi govoril v zvezi s tem. Eh, določene banke so imele dostop do te nujne pomoči in eh, Španska nacionalna eh, centralna banka je imela tukaj drugačne pogoje kot druge nacionalne banke, ko je šlo za sprejemanje sredstev kot zavarovanje. Ta razlika pri kriterijih je bila zelo povezana tudi z zmanjšanjem likvidnostnih sredstev eh, za to uh, družbo. In zanima me, uh, eh, naprimer, če bi uh, Banko Popular, uh, ljudska banka v Španiji, bila v neki drugi uh, jurisdikciji, bi mogoče preživela, tako pa ni. No, to, kar ste povedali o decentralizaciji monetarne politike, uh, Eh, tu bi rad dopolnil, mislim, da moramo pri Eli zagotoviti bolj jasne, konsolidirane kriterije. Hvala. You, you are... Uh, you're actually touching on an issue which has been uh, discussed. Uh, Zapravo se s tem dotikate vprašanja, o katerem smo večkrat govorili v upravnem svetu. Zdelo bi se naravno, da glede na to, da imamo enotnega nadzornika in da imamo tudi sistem za enotno reševanje in ustanovo za uh, sistemsko reševanje, da bi sedaj imeli tudi eno samo nujno likvidnostno pomoč, ELA, ampak kot veste, je ELA trenutno decentralizirana njene odločitve in izvajanje so v pristojnostih nacionalnih centralnih bank. In to soglasje med vsemi člani upravnega sveta je nekaj, na kar LA ne uh, ugovarja, razen če bi to šlo uh, na vzkriž z izvajanjem enotne monetarne politike. Torej, pred kakšnim letom smo govorili o tem, vendar pa se sporazum, kolikor zdaj vidim, ni spremenil. Tudi ne vidim, da bi se v bližnji prihodnosti, kar se tega tiče. No, eh, Ampak trenutno izvajanje LA je problematično z vidika konsolidacije bančne unije. Se vam ne zdi? Ja, no ja, enkrat bomo morali to preučiti. Je del sistema. Na nekateri v tem vidijo problem, še zlasti, ko smo imeli SSM, SSM in e SM. Torej, to je vsekakor nekaj, o čemer se bomo še morali pogovarjati. Tudi nacionalna centralna banka ima zelo pogosto vse informacije. Uh, ima jih veliko več kot druge decentralizirane institucije. Zaradi tega nacionalne centralne banke niso vedno naklonjene temu, da bi predale, da bi se odpovedale tej pristojnosti. Vsekakor pa bi bilo dobro morda imeti tudi enega odločevalca tudi za LA. Hvala. Hvala vam. Gudnar Hockmark. Thank you very much. I would like Rad bi se navezal na vprašanje gospoda Langna. Mikrofon, prosim. Skušal sem ravnati ekološko, pravi gospod Hokmark. Torej, kar zadeva inflacijo, vidimo, da ni več tako predvidljiva, veliko bolj se eh, giblje v ciklih, kot smo menili, da bomo jo bolj upred, lahko bolj opredelili, tudi digitalno gospodarstvo se um, spreminja in čakamo, da se bo znova vrnila inflacija. Večkrat pa smo povedali tudi, da to vrst na en, eh, monetarna politika, kakršno imamo, prinaša prednosti, pa tudi tveganja. Ta tveganja pa se s časoma povečujejo. Prednosti pa se sorazmerno zmanjšujejo, kajti gospodarstvo se je začelo navajati na to enotno monetarno politiko. Torej je situacija zelo izredna. Kako gledate na to? Problem je v tem, da se pojavljajo posledice nekaj časa potem, ko se odločitev sprejme. Morda torej se zdaj spoprijemamo z tveganji ali pa z baloni, ki bodo počeli čez 12 ali 18 mesecev in je pravzaprav zdaj tisti čas, ko bi morali ukrepati. Ali ni torej težko um, spremljati inflacijsko stopnjo, namesto da bi bolj uh, spremljali, kakšno so tveganja, ki jih prinaša monetarna politika, kakšno izvajamo ta hip? Ne, naj vam povem in zagotovim, da pravzaprav v veliki meri spremljamo tudi tveganja. Denehno. Uh, spremljamo ta tveganja, kot je bilo razvidno z nekaterih odgovorov, ki sem jih podal. Zelo nas zanimajo vsa, vsi trgi. Spremljamo, kje prihaja do devalvacij, do evalvacij, ali se posojila, gibljajo običajno. Torej zelo občutljivi smo in zelo pozorni smo na te nevarnosti. Seveda pa se zavedamo tudi tega, da ne smemo tukaj rokohitrsko sprejemati eh, odločitev eh, o monetarni politiki, kar ti to šele lahko prinese določene tvegosti. Torej, eh, ravnati moramo uravnoteženo. To, kar se je spremenilo z leti, je, da številni politični ukrepi, ki so bili sprejeti zaradi velike finančne krize, torej z vidika nadzora, regulatornega nadzora, mo, uh, makrobonitetnega odločanja, pa tudi institucionalnega odločanja, s tem, ko smo ustanovili nove ustanove. Torej, zaradi vseh teh ukrepov je naš bančni sistem in naš uh, bančni in finančni sektor bolj odporen. Zaradi tega imamo torej možnost, da še naprej izvajamo monetarno politiko, dokler ne dosežemo cilja. Seveda se pa v celoti um, zavedamo določenih odstopanj oziroma uh, časovnih zamikov, uh, ki se pojavljajo pri izvajanju te politike. Ja, ampak vseeno bi bilo zanimivo slišati od vas, kako gledate na tveganja, kako se gibljajo. So danes tveganja enaka, kot so bila pred letom dni ali pa jih je več? Pa še to, kaj se dogaja s prednostmi, kaj ti dlje časa, ko imamo te monetarne politike, manj učinkovite bodo. Zatorej se moramo vprašati, ali so dejansko naložbe eh, se povečale za dostni meri. Imamo eh, vedno več popraševanja, ampak investicijska vrzel še vedno obstaja. Če tudi so, eh, se investicije lahko financirajo z ničelno stopno. Pravzaprav so bila pred letom dni tveganja večja, vendar pa niso izhajale z naše monetarne politike, temveč iz moribitne deflacije. To dejansko predstavlja tudi tveganje za finančno stabilnost. In to je tisto, kar zdaj opažamo in opazujemo. Sedaj se premikamo iz tistega položaja v novega. Kar zadeva prednosti prvič po številnih letih smo v zadnjih šestih, sedmih, osmih, devetih mesecih opazili, da se je uh, količina zasebnih nalož povečala. Tega veliko, nismo, veliko časa nismo videli. To seveda podpirajo nizke obrestne meje, pa seveda tudi uh, večja, znova večja dobičkonosnost nekaterih nalož. Tako da vidimo, da se naložbe podjetij pravzaprav večajo. In kot tretje, nisem posem prepričan, da se prednosti in koristi zmanjšujejo s časom, kajti potem bi se morali zastaviti naslednje vprašanje. Če bi to okrevanje naj bilo vzdržno in napajalo samo sebe in vodilo proti inflaciji, recimo, da, da tega še nismo dosegli, torej, da še vedno moramo to spremljati z našo monetarno politiko, kaj to pomeni, da če bi mi umaknili spodbude, da bi znova inflacija padla na raven, kakršna je bila. Torej, tukaj moramo uravnotežiti vsa, vse te dejavnike v naši oceni. In kot ste dejali, uravnotežiti moramo tveganje finančne stabilnosti, pa tudi koristi z vidika večanje inflacije v srednjeročnih obetih. In naj vam zagotovim, da vsekakor opazujemo obe plati medalje. Hvala lepa. Pedro Silva Pereira ima naslednje besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Predsednik Dragi, sem ste prišli z eh, jasnim in močnim sporočilom, priznati moram. Potrdili ste, da je še naprej treba izvajati vsebinski svežen spodbud monetarne politike. Seveda nikoli ne bomo vedeli, ali bi bilo to sporočilo tako prav tako močno, če bi imeli to sejo pred nemškimi volitvami, ampak danes je tako, kot sem ocenil. Ampak mislim, da imate posem prav. Konvencionalna monetarna politika ECB je imela zelo pozitiven učinek na evropsko gospodarstvo. Okrevanje, ki ga sedaj opažamo, pa še zdaleč ni zadostno. Rekli ste, da se pričakuje, da bo inflacija leto znova padla in da bo potem pravzaprav še daleč od cilja, kakršnega smo si zastavili za leto 2019. Torej še potrebujemo podporo monetarne politike, ki upošteva tako situacije, kot tudi tveganja, s katerimi se spopremamo. Dve vprašanji bi imel o tveganjih in o trenutnem položaju. Seveda ne bom prosil, da komentirate rezultat eh, nemških volitev, ampak Evropska centralna banka mora seveda upoštevati tudi politična tveganja dejansko oblikuje monetarno politiko. Ali bi rekli, da je politična negotovost v Nemčiji eden od razlogov, ki poziva k previdnosti pri tem, kako oblikujemo in revidiramo monetarno politiko znotraj ECB? In drugo vprašanje. Gotovo veste, da sta dve bonitetni agenciji v zadnjih nekaj dnevih eh, eh, sprejeli zelo, eh, zelo pomembno odločitve. Mudi se je znižal bonitetno vrednost Združenega kraljestva zaradi Brexita, Standard Poor's pa je dvignil vrednost portugalske na investicijski razred zaradi pozitivnih rezultatov portugalskega gospodarstva. Seveda ne bom prosil, da komentirate odločitve bonitetnih agencij, vendar pa bi rad slišal, kaj menite o razmerah, ki so vzrok za te odločitve. Kako vi v tej fazi ocenjujete tveganje in učinek pogajanj uh, o brexitu na evropsko gospodarstvo in kako vi gledate na okrevanje portugalskega gospodarstva, kaj vam pravi? Thank you. Hvala. Prvo vprašanje se pravzaprav ne navezuje toliko na en politični dogodek, ampak splošno rečeno, seveda ne upoštevamo političnega razvoja v našem političnem odločanju, če je to to politično dogajanje tako, da vpliva na stabilnost cen oziroma bi lahko vplivalo na stabilnost cen, potem to uh, vključimo v naš nabor informacij. Sicer to na nek način prezremo. Na tak način torej ocenjujemo, ali določeni dogodki, bodi si politični ali celo ne politični, vplivajo na našo monetarno politiko. Kar zadeva vaše drugo vprašanje. sprememba uh, ocene portugalske strani standard in pull odraža na splošno izboljšanje stanja v državi, pa tudi reforme, ki jih je država izvedla. In seveda to odraža tudi splošno okrevanje ali izboljšanje v evrskem gospodarstvu, kar ima korist za vse države, kot sem povedal v uvodu. Sedaj imamo obdobje pozitivnih prelivanj iz vseh držav na vse države, tako da se ta učinek okreplju, okrep, krepi. Če eni državi gre dobro, to pomaga drugim in te potem znova pomagajo prvi. Zdaj pa še o Brexitu. Tukaj treba, tu je situacijo zelo težko o, oceniti in veliko bo odvisno od končnega sporozuma. To, kar pa lahko rečemo že zdaj, je, da več časa, ko preteče, bolj se gospodarstva prilagodijo novim okoliščinam in v večji meri finančni posredniki sprejemajo svoje odločitve in se odločajo, ali se bodo selili ali ne. Torej, z drugimi besedami, zdi se, da če bo preteklo dovolj časa in če hujših napak ne bo, da bo ta tveganja mogoče upravljati. Hvala. Ansander. Merci, Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Dragi, za to izmenjavo mnen. Sama bi vas rada vprašala o vaši viziji na dolgi rok glede izzivov za evroobmočje. Najprej me zanima, kako kombinirati obrestno mero, ki bo odgovorila na potrebe po financiranju realnega gospodarstva, hkrati pa tudi eh, Eh, se soočiti s staranjem prebivalstva, torej kako upoštevati tudi eh, plačilno politiko. Potem drugo vprašanje zadeva likvidnost eh, bank v težavah. To vprašanje se navezuje tudi na vprašanje kolega pred mano. Potem enotni sklad za reševanje. 55 milijard bo na voljo leta 2024. Eh, torej, vse skupaj zdaj odvisno od sposobnosti bank, da se refinancirajo. Ali mislite, da bi centralne banke, predvsem pa ECB, eh, morale zagotoviti refinanciranje tako, da se eh, banka v državah postavi na noge? Hvala. Well, to the second question, uh... Na vaše drugo vprašanje je odgovor ta, da tega ECB ne more storiti, kajti s tem bi uh, presegal svoje uh, pristojnosti. Financiranje sklada za enotno reševanje bank je v rokah uh, nacionalnih bank in vlad, ne pa ECB. Prvo vprašanje. To je, bil, to je težko za um, pokojninske sklade, tudi za zavarovalne družbe, pa tudi za vrčevalce. Ampak opažamo lahko, da tako pokojninski skladi kot zavarovalne družbe so se deloma prilagodile v poslovnem modelu, deloma pa še naprej delujejo tako, kot so prej. Enako velja za banke. Nikar ne pozabimo, da so naše politične stopnje, politične stopnje, to so zelo kratkoročne politične stopnje, stopnje, ki se plačujajo na uh, hranilne vloge, uh, pa niso nujno tako kratke in te stopnje so se pravzaprav dvignile. Ob, z boljšimi ekonomskimi pogoji so se te stopnje naravno tudi same dvignile in to pomeni seveda, da je problem za varčevalce še vedno prisoten, vendar pa ne v tolikšni meri kot pred letom in pol. In dovolite, da končam uh, z upanjem, seveda, ko se bodo uh, gospodarski položaji krepili, se bodo tudi te stopnje še naprej dvigovale. In na srednji rok, če bomo videli, da bo prišlo do neko trajnostne in samozdržne konvergence, bo tudi to pomagalo eh, in prispevalo k dvigu stopen, kot je bilo tudi omenjeno v uvodni izjavi upravnega sveta. Hvala. Hvala, Jakob. President Draghi, um, you... Jakob von Weizsäcker, hvala lepa. Zelo prepričljivo ste povedali, da moramo biti zelo previdni glede časovnega, uh, glede časovnice uh, in uh, okrevanja gospodarstva. Ne bom vas spraševal tukaj o vseh podrobnostih tega. Uh, teh časovnih rokov, kajti vem, da vas lahko to potisne v zagato, ampak tukaj bi imel dolgoročnejše vprašanje. Kaj menite, kako dolga, oziroma kako obsežna naj bi bila bilanca stanja ECB? Uh, lani uh, je Ben Bernanke pravil, da na dolgi rok da bi morala biti bilanca centralnih bank večja in eh, podal je tudi več argumentov za to. Rekel je samo, da je negativna plat tega to, da to prinaša fiskalna tveganja. Dobro, to je bilo rečeno v kontekstu ZDA in jih morda ne smemo jemati preveč resno, ampak v evropskem kontekstu bi bila morda ta fiskalna tveganja bolj uh, relevantna. Torej, dolgoročno vprašanje. Kakšen je vaš pogled na to, da ko se bo monetarna politika normalizirala, kakšen naj bi bil obseg bilance ECB? In moje drugo vprašanje se tiče doseja, na katerem delam. Gre za dosje o reševanju in sanaciji. Prejšnji teden ste sami dali tudi mnenje o tem in izpostavili, da seveda morajo centralne banke odigralo, odigrati pomembno vlogo, ko banke zaidajo v težave. Ampak očitno se zdi, da bi nadzor in reševanje eh, še vedno morali voditi po pristopu kolegija regulatorjev. Glede na sistemsko naravo uh, SSP-ja se sprašujem, ali je to mnenje vzdržno. Še zlasti, če k temu dodamo še legitimne interese centralnih bank, v kontekstu reševanja in sanacije bank lahko to privede do velike zmede? Ali ne bi bilo preprosteje, da bi imeli enotni nadzorni mehanizem in enotni uh, m, pristop do reševanja in sanacij za SSP? Iz istih razlogov, uh, kot smo zasledovali ta pristop pri bankah. Dovolite, da najprej odgovorim na vaše drugo vprašanje. Kot ste videli, eh, sprememba 22 eh, gre v tej smeri. Če pa temu dodate še predlagano revizijo komisije, vidite, da obstajajo tukaj določene obvezujoče pristojnosti ECP in te bi še zlasti vplivale na revizijo komisije. na centralne nasprotne strani in na to, da bi se more biti selile in to bi lahko vplivalo tudi na določene nadzorne odločitve o eh, centralnih nasprotnih strankah. Centralna banka izdajateljice ne more biti neposredni nadzornik eh, centralnih nasprotnih strank. To je splošno sprejeto. Nasprotne centralne eh, centralne nasprotne strani bi morali biti podvržene drugemu nadzornemu režimu. In to je pravzaprav ta zamisel, da ima centralna banka izdajateljice pred očmi določene razsežnosti centralnih nasprotnih strank, še zlasti, če so sistematične, ki bi lahko vplivali na monetarno politiko. Zato bi ECB eh, e želela, da bi se te pristojnosti priznale. Vendar pa ECB ne bi želela vstopiti v neposreden nadzor centralnih nasprotnih strank. Zdaj pa vaše prvo vprašanje. Težko je reči, kakšen naj bi bil obseg bilance ECB. Res je odvisno od eh, stanja gospodarstva in to je tudi odvisno od tega, ali so cili doseženi kaj se dogaja sedaj po krizu in seveda Ben Bernanke je bil prvi, ki je to storil, uh, namreč bilanca centralne banke je postala instrument monetarne politike in se je tudi kot tak instrument uporabljala. Tukaj se ne sprašujemo, ali uh, obstaja neka stopnja obrestnih mer, preko eh, katerih ne moremo iti, ali pa če obstaja neka minimalna eh, ali celo negativna obrestna mera, pod katero ne moremo iti. Tako da tukaj neki, nekaj ni vnaprej rečeno. Vemo pa je, da je to instrument in treba ga umerjati glede na to, ali smo na poti proti doseganju cilja ali se oddaljujemo od cilja in ali je ta konvergenca trajna ali ne in ali se ta konvergenca lahko uh, zagotavlja sama po sebi. In seveda bilanca je zgolj eden od inštrumentov. Njen obseg bo seveda odvisen tudi od tega, kaj počnemo z drugimi instrumenti. Mislim pa, da je zelo težko oceniti eno dolgoročno razsežnost bilance, ki je dobra za vse primere. Mislim, da bi to potrdil tudi The Economist. Škoda, ker je gospod Luke že odšel, kajti mislim, da je bil to odličen končni odgovor. Ja, prav škoda je, da ga ni več tu. Gospod Vander uh, eh, Kerkeler, tukaj sem in eh, vprašanje bom zastavil v nizozemščini. Gospod Dragi. Uh, Kakšna je komunikacijska politika ECB? Pomemben instrument uh, je in seveda tudi s tem lahko uh, Uh, vplivamo na uh, finančni trg in na uh, inflacijska pričakovanja. Ampak, če želimo prispevati k inflacijskim pričakovanjem, mora, biti, mora ECB zelo pregledno komunicirati v svoji politiki. Moje vprašanje je, ali se vam zdi, da ECB zelo jasno financira o zmanjšanju finančnih programov, kajti vtis mnogih je, da je še veliko negostovosti, pri čemer vemo, da bodo. Uh, verodostojne, eh, pri, verodostojna inflacijska pričakovanja vodila do eh, plačne stabilnosti oziroma do stabilnosti cen. V Ameriki so že eh, ugotovili, da med krizo ne bodo tukaj ukrepali, dokler brezposelnost ne bo padla pod 6,5 odstotka. Seveda tukaj ne želim primerjati ECB in FED ali njunih politik, kaj ti politiki sta različni. Sprašujem se zgolj, zakaj eh, je zakaj ECB tako pomembnega instrumenta ne zna izkoriščati oziroma ali sploh uh, menite, da bi bila uh, komunikacijska politika kot pomemben instrument ECB uh, vredna izboljšav. Vprašali ste me, ali lahko izboljšamo komunikacijo, sporočanje. Seveda, to lahko vedno izboljšamo, ampak doslej je bil tista, da je ECB komunicirala dokaj učinkovito ob več priložnostih. Mimo grede, kar zadeva obseg, imamo komunikacije na različne načine, imamo govore članov uprave, potem imamo govore usmerjevalnega odbora, potem izjave za tisk, odstala sporočila, tako da sporočil nasploh je res zelo veliko splošni vtis, seveda sem jaz tukaj pristranski, ampak splošni vtis je ta, da je bilo to sporočanje in komunikacija dokaj učinkovito. Če se sedaj oziramo v mesece pred nami, uh, upravni odbor znotraj ECB si je vzel potreben čas, preden vstopil v naslednjo fazo. In kot sem dejal, bo jeseni na naslednji seji o monetarni politiki upravni odbor govoril o velikem številu odločitev, ki zadevajo držo monetarne politike za prihodnje mesece. Zakaj je upravni odbor čakal do oktobra ali se o tem ne bi mogel odločiti, naprimer junija, tudi sami smo se o tem pogovarjali. Ampak pravzaprav je pred nami toliko negotovosti. To vidite iz dneva v dan, ko se pojavljajo novi dogodki, najrazličnejše presenečenja. Ta negotovost je tako velika, da so člani upravnega odbora menili, da bolj kot so informirani pred odločanjem, bolje bo. Uh, Hvala. Monetarni dialog s parlamentom pa je seveda predstavlja tudi en element tega, seveda sem pozabil omeniti. In kot vidite, imamo zelo dobro vprašanje. Naslednji uh, bo Pol Tank. Hvala, gospod eh, predsednik in tudi vam, gospod Dragi, da ste tukaj, ko smo z delegacijo ECO na se pogovarjali z Stanleyom Fisherjem o, o sestavljenki inflacije, nam je pojasnil, zakaj je zadeva tako zapletena, ampak je ugotovil, da stvari ne delujejo in celotna razprava je bila zelo odprta in iskrena. In zanima me, kako vi vidite prilagoditev v evrskem območju, kot teče zdaj in na srednji rok. Namreč uh, lahko bi rekli, da je naša težava ta, da imamo sicer monetarno politiko, nimamo pa fiskalne politike in da je to naša slaba plat, ampak kako vi gledate na razvoj v nekaterih državah, še zlasti v tistih državah, kjer, je, kjer obstaja presežek um, tekočega računa, tukaj govorimo o nizozemski, o Nemčiji in tam se veliko govori o tem, o plačah, plače se ne dvigujejo, verjetno to ne pri, prispeva k prilagoditvi v evrskem območju in sedaj je položaj zelo zanimiv, kajti ti dve državi še vedno oblikujeta svoji vladi. Kaj bi lahko ti vladi storili, da bi prispevali k takšnemu razvoju plač, ki ne bo pripomagal zgolj tema državama, temveč nasploh prilagoditvi znotraj evrskega območja. Pravzaprav, ravnanje na področju plač je bolj blago in tiho v tej stopni poslovnega cikla, kot bi bilo ob drugih priložnostih v preteklosti. Zato je več razlogov. Večina jih je povezana z delovanjem trga dela. Naj navedem samo nekaj teh razlogov. Eden je ta, da izhajamo iz daljšega obdobja upada na trgu dela. Tako da imamo neke vrste dediščino iz preteklosti in to, da imamo neke vrste dediščino iz preteklosti se kaže v situaciji na trgu dela, kjer je brezposelnost verjetno višja kot to, kar jo merijo uradne številke, tako imenovan U6. Številke U6 kažejo, da je veliko zaposlenih, zaposlenih zgolj za določen čas uh, in tako naprej. Torej, to so vsekakor situacije, v katerih ljudje ne zlahka prosijo za više plače. Drugi razlog je povezan z prisotnostjo začasnih pogodb. In kaj to pomeni? Strategija sindikatov v državah, kjer imajo sindikati precejšno moč, ni toliko usmerjena k višjim plačam, temveč k zajamčeni stabilnosti zaposlitev. Naslednji razlog potem je dejstvo, da obstaja dediščina trajnega obdobja, dolgega obdobja brezposelnosti. Tako da se seveda ti akteri ozirajo v preteklost, gled, eh, opažajo oziroma gledajo, kakšna je bila uh, inflacija pred tremi, štirimi leti in zaradi tega zahtevajo nižje rasti nominalnih plač, kot bi sicer. In potem je tukaj še en razlog, ki je seveda povezan tudi z uh, trgom eh, dela, pa ne zgolj z njim, ampak to je nizka produktivnost. In produktivnost je uh, nizka po bolj ali manj vseh sektorjih, seveda je produktivnost večja v. Uh, v sektorju izvoza, sicer pa so produktivnosti posod drugot nizke. In vsi ti dejavniki potem prispevajo k temu, da je gibanje na področju nominalnih plač precej zamovklo. Kaj to pomeni v smislu posledic? To pomeni, da moramo biti potrpežljivi. Prepričani smo, da bo inflacija v končni fazi se postavila na naše željene ravni, kajti gospodarski položaj se vse čas izboljšuje, to pomeni, da se bo tudi vrzel eh, proizvodnje zmanjšala, pa tudi eh, vrzel v eh, brezposelnosti zmanjšala, ampak biti moramo potrpežljivi, kajti vsi ti dejavniki prispevajo k premagovanju vrzeli eh, v proizvodni. To pomeni, da moramo biti tukaj previdni in si ne smemo privoščiti nekih rokohitrskih potez. Uh, Najlepša hvala, gospod Kicos. Hvala za besedo predsedujoči, predsednik Pragi. Tako velika podjetja, kakor grška vlada hoče da izrabiti program za nakup vrednostnih papirjev ECB-ja za kritje svojih finančnih potreb in za zmanjšanje stroškov izposojanja. Zanima pa me naslednje kakšne pogoje treba spolniti, da bi imeli seveda dostopa do tega programa. Potem pa še drugo vprašanje, ali bo ECB sprejela še dodatne ukrepe za pomoč grškim bankom pri premostovanju negativnih učinkov gospodarske krize, kajte v zadnjih mesecih je naš bančni sektor pod velikim pritiskom IMF-ja, ki razmišlja tudi o dokapitalizaciji grških bank. Se pravi, to je izziv, zanima me, kako se ga boste tudi lotili. Najprej odgovorim na drugo vprašanje. Mi bomo seveda odločili tem popolnoma neodvisno in to, kar bo se zgodilo naslednje leto, bomo imeli seveda stresne teste. CSM je poslal tudi pismo IMF-ju o tem pričakovanem naboru ukrepov. Bi pa vas prosil, da ponovno zastavite pr prvo vprašanje. Mikrofon, prosim, za govornika. <laughs> Eh, Tako grška podjetja, kakor grška vlada, želita biti vključena v sam program nakupa vrednostnih papirjev ECB-ja, zato da bi zmanjšali svoje stroške izposojanja. Zanima me, katere pogoje je treba izpolniti, da bomo seveda imeli dostop do tega programa. Imagine, no, to vprašanje sem prejel že veliko krat. To vas tudi ne bo presenetilo, ampak ključno pri tem je naslednje. ECB bo morala oceniti celotni nabor meril v zvezi z vzdržnostjo dolgov. To pa bo možno samo, ko bo ECB prijela pogled v obseg kalibriranja dolžniških ukrepov držav članic evroskupine. In ta ocena bo morala tudi poštevati druga tveganja. In šele takrat, po temi pogoji, se bomo lahko pogovarjali v okviru pravnega sveta v ECB-ju. Hvala. Mislim, da je bila celotna razprava zelo zanimiva, celotni monetarni dialog je bil zelo živahen. Rad bi se zahvalil predsedniku Dragiju, pa tudi vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Ta razprava se bo nadaljevala še v prihodnosti in veselimo se tudi novih odločitev na področju monetarne politike, ki bo sprijela ECB. colleagues, please, may I ask you to take... Dragi kolegi, prosim, da se usedete. So we move to uh, point three of the agenda. Sedaj se bomo pogledali tretjo točko na dnevnem redu. Predsednik se pravi, jaz vam bom sporočil naslednje. Kakor smo počeli v zadnjih letih, bodo tudi tokrat predstavniki osme začetka oktobra, sprav predstavniki nacionalnih parlamentov prišli ob treh na naše zasedanje, takrat bomo seveda tudi glasovali o strukturnih reformah in finančnih stališčih, ki bodo izvedeni v njihovih državah. Je pa res, da bomo imeli 8. oktobra o pol petih tudi razpravu o predlogu za skupno osnovo za davek od dobička pravnih držav in razpravo o skupni konsolidirani osnovi za davek od dobička pravnih oseb. Je pa tudi res, da bi se želeli o tem pogovarjati tudi s predstavniki nacionalnih parlamentov, poleg tega pa se bomo pogovarjali tudi o glavnih izzivih, ki jih predstavlja digitalizacija in obdavčenje. Poglejmo si še nekaj o trialogih, ki so potekali pred kratkim v zadnjih dveh trialogih, se pravi 7. in 12. septembra. Imeli smo dva trialoga o EFSI-ju in zakonodajalca sta dosegla splošni dogovor, v katerem smo seveda potrdili tudi določena ključna vprašanja, nekatera so še vedno odprta, kot ki je recimo proračun, določanje cen, upravljanje, poleg tega pa obstaja še kar nekaj odprtih vprašanj v zvezi z eh, načelom dodatnosti. Je pa res, da Evropski parlament podpira ta predlog, sedaj mi se moramo do te uredbe tudi opredeliti. Mislim pa, da lahko res na takšen način izboljšamo delovanje EFSI-ja svet moraš imeti temeljito razpravo o tej uredbi in seveda potem bomo v zadnjem trialogu lahko seveda dorekli še vse podrobnosti. Prej se moramo počakati še na razprave v svetu, ki nam bodo tudi omogočile, da bomo čim prej lahko zaključili ta zakonodajni postopek. Na takšen način bomo lahko seveda podaljšali dobro delovanje Ifsija. Potem pa je treba tudi sprijeti zapisnike sej 30. in 31. augusta in 4. septembra, če nihče temu ne ugovarja. Potem smo oba zapisnika tudi sprejeli. Poglejmo si sedaj šesto točko. Pogledali se bomo tudi predloge sprememb poročila Günmarja Höckmarka o razvrščanju nezavarovanih dožniških instrumentov v hierarhiji insolventnosti, seveda. Kakor veste, smo glasovanje o tem preložili, ampak sedaj bom dal besedo poročevalcu, ki nam bo seveda predstavil predloge sprememb. Je pa res, da bomo po tej točki na dnevnem redu imeli še dva glasovanja, zato vas prosim, da tudi ostanete z nami. Izvolite, hvala za besedo, predsednik. Hvala, da ste nam podali številne predloge sprememb. Res sem vam hvaležen. Sicer ni nekih političnih konfliktov, naša menje, da ustvarimo gotovost, doslednost in jasnost in za voljo jasnosti potrebujemo tudi doslednost, ki veliko krat ni združljiva z določenimi ostalimi predlogi sprememb. Ampak to je že tehnične narave. Moj namen danes pa je, da vam seveda predstavim predloge sprememb jutri oziroma pojutrešnjem pa vam jih bom tudi razposlal. In seveda moj namen je, da upoštevam vse vaše pomisleke, pri tem pa bi želel ohraniti tudi jasnost in doslednost. Pomembno pa je, da ustvarimo jasnost, tako da bomo vsi poznali hierarhijo insolventnosti. Če se pogledate različne predloge sprememb, potem boste tudi videli, da spremembe res niso korenite narave. Glede priložnosti, da imamo seveda razlike v zakonodajo držav članic, kajti treba je pač upoštevati dejstvo, da imajo določene države članice že ustrezno zakonodajo na tem področju. Želel bi, da to omogočimo državam članicam, da upoštevajo te razlike glede na svoje danosti in glede na to, kako so že izvajale ustrezne predpise na tem področju. Glede načela grandfathering in glede začetka in konca bi želel tudi izpostaviti, da je pomembno, da tudi tukaj dosežemo jasnost, ki bo seveda koristna vsem tržnim akterjem. Naslednji teden bomo imeli tudi sestanek s poročevalci v Senci in upam, da se bomo lahko tudi dogovorili o teh odprtih vprašanjih, ampak prepričan sem, da nihče ne bo razočaran nad samim izidom, kajti ko sem že dejal, same razlike niso tako bistvene in tako korenite. Najlepša hvala za vso upravljeno delo. Mislim, da sam ne bom razočaran, pa da tudi drugi ne boste razočarani. Upam tudi, da bomo lahko se o tem pogovarjali že na plenarnem zasedanju oktobra in da bomo lahko potem tudi začeli z trialogom. Sedaj pa dajem besedo Pedro Silvi Pereri. Hvala za besedo, hvala tudi poročevalcu. Najprej bi želel povedati, da naša politična skupina vedno je podpirala pospešeno izvajanje te zakonodaje, potrebujemo zakonodaje na tem področju in seveda predlog zakonodajnega akta gre v pravo smer. Pa res, da potrebujemo tudi samo razpravo o poročilu in lahko tudi podprem samo časovnico za razprave. Imamo 69 predlogov sprememb, to pa seveda še ne pomeni, da je pred nami sedaj nek politični nesporazum, ki ga ne bi mogli razrešiti. Tudi mi smo optimistični glede razprav, ki nas čaka naslednji teden. Bom pa izpostavil nekaj ključnih vprašanj v predlogih sprememb, ki sem jih sam predstavil v okviru socialistov in demokratov Glede podedovanih pravic, grandfathering, tukaj je treba povedati, da je treba delež obstoječega dolga podedovati in da bo seveda veljav, dokler ne najdemo drugih rešitev. Poleg tega je treba to zagotoviti tudi za dožniške instrumente, ki so bili izdani pred sprijetjem teh novih predpisov. Potem pa še nekaj o začetni zapadlosti, ki mora trajati vsaj eno leto. To je tudi predpogoj za izdajo nezavarovanih dožniških instrumentov in sicer, da je to obdobje več kot eno leto. Nisi bi to tudi želeli. In da bo nova hierarhija insolventnosti dosegljiva samo tistim instrumentom, ki bodo upravičeni. Potem pa še tretje vprašanje. Verjamemo, da ta direktiva ne sme posegati v nacionalne preference zajamčenih schem, vlog, se pravi, ne smemo posegati v te scheme v državah članicah ne glede na njihovo trenutno hierarhijo in ne glede na datum njihove izdaje. Potem pa še vprašanje v zvezi s tem, ali lahko države članice hitreje sprejmejo to zakonodajo. Mi mislimo, da to lahko storijo in lahko seveda same določijo nadrejeno zahtevo za nove tožniške instrumente. Potem pa še začetek veljavnosti. Mi mislimo, da je pomembno, da ta direktiva začne veljati čim prej in zato smo za dvomesečno obdobje začetka veljavnosti te direktive. To so glavne podrobnosti naših predlogov sprememb, o katerih se bomo seveda z veseljem pogovorili z ostalimi kolegi. Sedaj pa dajem besedo gospodu Kamalu za EKR. Hvala za besedo, predsednik, hvala tudi poročevalcu in ostalim poročevalcem v Cenci. Vsa srečanja so bila zelo konstruktivna in so potekala v zelo dobrem uslušnju. Veliko krat se sploh nismo ne strinjali, e ker na splošno podpira to, kar je predlagala komisija, podpiramo tudi v veliki meri to, kar je zapisal poročevalec v svojem poročilu. Sam bi želel povedati, da ta predlog ne sme seveda poskrbeti za to, da bi scheme v državah članicah bile prevzete v vseevropskem okviru. Potrebujemo tudi pravno gotovost, kar je tudi združljivost s tem, kar je zapisal poročevalec upam, da me bodo tudi druge politične skupine pri tem podprle, potem pa, da bi umaknili možnost industrije za izdajo teh instrumentov. No, to je predlog spremembe zelenih in s tem se ne strinjam, ampak potem bom seveda z veseljem prisluhnil tudi politični skupini zelenih. Potem pa še predlog spremembe o tem, da lahko organi za reševanje seveda določijo drugačna merila. S tem se strinjam, ampak to morajo biti prej izjeme kot pa pravilo. Lahko se strinjam tudi z izvedbenim obdobjem 12 mesecih, ampak to samo na prvo žogo. Poleg tega pa imam tudi določene pomisleke v zvezi z tem, da bi dožniški instrumenti, ki spominjajo na izvedbene finančne instrumente, bili nekaj, kar bi zajeli v tej direktivi. S tem se ne strinjam, kajti obstajajo določena protislovja. Poleg tega se tudi ne strinjam, da bi imeli splošni preferencial za dolžnike. Toliko nasplošno se, da pa bom z veseljem prisluhnil tudi ostalim poročevalcem v senci. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo Tjeru Kornileju za Alde ki ga pa ni z nami. Dobro. Ali za Matija, ki bo pregoril v imenu Fabija Demasa, ki je bil seveda izvoljen v Bundestag. No, sej Vežda nisem poročeval kavazenci, ampak Fabi je ja danes ni z nami zaradi tega, ker je pač bil izvoljen v nemški Bundestag, zato mu lahko tudi čestitamo za njegov uspeh. Bom pa seveda uporablja njegova navodila in na takšen način tudi povedala, kaj si o celotnem poročilu misli naša politična stranka. Imamo nekaj ključnih predlogov sprememb, kajti želimo, da sistem reševanja dejansko učinkovito deluje. Veliko krat smo že dejali, da še ni prišlo do ustrezne dokapitulacije bank. To je pomembno tako, da bi se izognili temu, da tudi največje finančne institucije ne bi propadle, ampak ne živimo v idealnem svetu, zato je tudi pomembno, da morajo banke imeti dovolj sredstev, ki jih lahko uporabimo pri njihovem reševanju. Se pravi, vi banke potrebujete tudi dovolj lastnega kapitala za njihovo reševanje. Zato potrebujemo to hierarhijo in strinjamo se z poročevalcem, da se pri tem krije celotni dolg. Je pa res, da imamo še ostala načela, ki to onemogočajo. Se smo si še ali marsikaj o tem, kaj se je zgodilo v Španiji z ljudsko banko in z nadomestili. Vsi pa vemo, da davkoplačevalci, pa tudi vlagatelji potrebujejo davčno gotovost in zato bi si želeli, da so vsi dolžniški instrumenti podrejeni ostalim obveznostim. Poleg tega potrebujemo tudi nove davčne instrumente. Ne strinjamo pa se z poročevalcem, ki je dejal, da lahko banke izdajo vse različne oblike dolgov. To bo samo prevedlo do nepreglednosti. Poleg tega si niti ne želimo črtanja minimalne zapadlosti enega leta. To je seveda predlagano v predlogu spremembe 20. In takšen dolg se ne sme prodati nekvalificiranim, maloprodajnim lagateljem, ki lahko to seveda pomešajo z varnimi vlogami. Potem pa še režim izuzetja uporabe predhodno veljavnih določb. No, S tem se lahko strinjamo, kajti države članice so pač izbrale neko alternativno možnost za pogodbeno podrejenost. Se pa veselimo seveda nadaljnih razprav z poročevalcem. Sedaj pa kolega Lambers na mesto Ernesta Urcana. No, ne vem, zakaj si to oganjam. Tudi danes sem jaz lahko Ernest, nisem tako dober v španščini kot on. Bom pa vseeno prebral njegova navodila, tako živahno, kot jih je zapisal. Če se boste pa malo dol, po dolgočasili, pa mi nakažite. Se bom še bolj potrudil. Gunnar, no, mi dva imamo za sabo že zelo dolgo ljubezensko <laughs> zgodbo. Ne vem, če to sploh lahko danes tako povem. Ampak vseeno, dobro je, da si tako dobro sodeloval s svetom, to pa tudi pomeni, da bomo kmalo dosegli tudi dogovor. Poleg tega pa se težiš tudi meril tlaka mi pa imamo še troje, se pravi troje, kar bi ti želeli danes povedati. Vse bom prebral, kajti ne vem, če jaz najbolje razumem poročevalca v senci. Vse pa seveda temelji na mnenju ECB-ja in sicer, da bi imeli hierarhijo za vse dožniške instrumente, ki se uporabljajo v nefinančnih mehanizmih. Je ja, pa res, da to ni uh, skladno s tem, kar so prej povedale ostale politične skupine. Se pravi, da bi jih reševali pred ne trgovinskimi terjatvami. Na takšen način bi seveda lahko pospešili celotno reševanje iz sklada za reševanje. In to si mi želimo. Se pravi, temu bi se želeli izogniti potem pa bi želeli še dokončati hierarhijo podrejenosti. Tukaj bi imeli seveda tudi določene pogoje in vsi bi morali potem uh, tudi upoštevati neprednostni nadrejeni dolg, ampak tega ne razumem. Prosim, da mi potem to razložite. Potem pa še tretje vprašanje. Imamo novo kategorijo dožniških instrumentov in ti instrumenti morajo biti, glede na MIFID, kompleksni instrumenti, kajti to sabo prinaša tudi klauzule o zaščiti vlagateljev in določbe MIFID o izogibanju konflikta interesov bi pač morali upoštevati to, kar smo zapisali. Upam, da ste me razumeli in upam, da ste me razumeli da ste še budni po moji predstavitvi, kajti kasneje nas čaka še glasovanje. Worse, uh, I mean, discussion, so we, uh, so, uh, Marko Valli. Marko Valli. Hvala, rad bi se zahvalil tudi Filipu, ki nas je malo pozabaval s to zgodbo o tej ljubezen ki zgodovini s poročevalcem Gunarjem. Moram povedati, da nimamo nekih hudih problemov s tem poročilom. Edino moti nas nova kategorija neprednostnih nadrejenih dolgov. To je lahko tveganje za vlagatelje ne za institucionalne vlagatelje, ampak to je lahko tveganje za ostale vlagatelje, glede skladov za pozavarovanje in glede pokojninskih skladov. Mislim, da bi ti neprednostni natrijani dolgi lahko bili tvegani za te sklade. Pa res, da se bomo o tem pogovarjali bolj podrobno v prihodnosti v zvezi z BRRD. Da pozami imamo določene pomisleke, skrbi nas tudi, kako bo to povezano s tem, kaj smo storili v zadnjem zakonodajnem obdobju. Spomnite se, da so takrat varčevalci uh, bili pravzaprav uh, ogroženi, ker pač nismo imeli neke skupne opredelitve skupnih finančnih storitev. Mister Zani. Gospod Zani, naslednji. Hvala, zelo na kratko. Bom počakal na poglobljeno razpravo, takrat, ko bomo dobili tudi kompromise poročevalca. Ampak. Uh, takole na hitro lahko povzamem naše predloge sprememb. Tri cilje imamo po našem mnenju oziroma pri tem našem pristopu. Prvič, eh, želimo zakrpati tiste vrzeli pri BRRD, ki še obstajajo. Ne strinjamo se sicer z temeljno strukturo tega, ampak eh, želimo zapolniti vrzeli in ustvariti eh, neko tamponsko cono, nek, neko možnost za institucije, zato da bo obstajala boljša zaščita za uh, obveznice in druge oblike um, depozitov. Na ta način bi uh, torej zaščitili prihranke evropskih državljanov. Potem druga stvar, to pa je transparentnost, gre za podrejene instrumente. Um, ti so bolj tvegani kot pa eh, nadrejene obveznice. Tukaj gre za neprednostni nadrejeni dolg, eh, ki je bolj tvegan. Eh, če preprečimo prodajo, bi bilo to neumno. Če bi to uh, storili, potem bi morali sprejeti druge, še bolj tvegane instrumente oziroma sredstva, naprimer delnice. Ampak ta novi instrument je povezan z MIFIDom 2 in edino prav je, da govorimo ne samo o primernosti prodaje, ampak tudi o ustreznosti, tako da se zagotovi, da portfelj tveganja za določenega investitorja dejansko ustreza tveganju. Eh, v nasprotnem primeru ne bi smeli odpisati tega dolžniškega instrumenta. Potem še nekaj zvezi s stališčem socialistov. Ko pride do zapadlosti neke obveznice, mislim, da bi ta zapadlost morala biti vsaj eno leto, eh, tako da bo vse usklajeno eh, s tilakom. Tu bi moralo eh, institucijam zagotoviti nadaljno gotovost, da bodo lahko upoštevale vsa pravila. No, veselim pa se že priprave kompromisov. Hvala. Hvala. Z nami tudi gospod Kuring je predstavnik komisije. Prosim, če spregovorite zelo na kratko, mislim, da bo vaš prispevek koristen, ampak eh, naj bo kratek, prosim. Uh, Hvala. Naj tudi sam povem, da zelo pozitivno gledamo na delo, ki je bilo upravljeno v svetu do zdaj, tudi v okviru tega foruma. Veselimo se že trostranskih razprav, eh, trialogov. Naj se odzovam na predlagane predloge sprememb, eh, naj podam še svojo vizijo tega. Dobro. Nekaj stvari bi rad eh, pojasnil stališča našega predloga. Rad bi se odzval na predloge sprememb, ki so bili podani. Mm, preferenca glede eh, deponenta. Mm, najprej o tem. Tukaj gre predvsem za določeno hierarhijo insolventnosti. Eh, mi želimo ustvariti določene kapitalske instrumente, pa tudi neprednosti nadrejeni dolg, zato da se poveča izvedljivost Bejlina. To je nujno potrebno zato, да на строшковно учинковит начин исполнимо стандарде ТЕЛАК и да заготовимо туди оперативност Бейлина. Ние смо ше погледали преференце при депонентих. То е велико бол комплексно упражање за катеро е потребна туди студија учинка. Треба е претехтати и Eh, predloge za in proti, določene banke, podjetniški bančni modeli so odvisni od uh, kategorije deponentov za izpolnevanje uh, eh, kriterijev Marel in Tlak. Mi smo pogledali hierarhijo uh, nesolventnosti pri različnih dolžniških inštrumentih, predvsem neprednostem nadrejenem dolgu. Bomo uh, se k temu še vrnili potem, ko bomo res pregledali vse eh, prednosti in slabosti. Potem zaščita potrošnikov. Naš predlog tukaj zadeva uh, rangiranje uh, glede nesolventnosti. To je glavni del predloga. Zaščita vlagateljev je seveda pomemben element. V zvezi s tem že obstajajo določena pravila, pravila MIFID, ki so po mojem mnenju dovolj odločna. Uh, morali bi se usredotočiti na to, da ta pravila dejansko izvajamo in ne, da za nje eh, pripravimo spet neke amandmaje. Torej, izvajanje je verjetno problem. Mi eh, zato še nismo mm, pripravili nobenih eh, močnih argumentov za to, da bi se zauzeli za uvajanje določenih določb predvsem pa gre za eh, razkritje tveganja. To se nam zdi pomembno področje, o tem smo govorili. Eh, moramo si pogledati instrumente, ki so kvalificirani za mreli in tlak. Eh, tukaj ne gre samo za rangiranje insolventnosti, ampak bolj na splošno gre tukaj za kriterije upravičenosti. Veselimo se tudi razprav o uporabi predhodno veljavnih določb. Tukaj potrebujemo določeno kontinuiteto in ne želimo eh, kaznovati bank, ki že danes izpolnjujejo vse ustrezne kriterije. To je nekaj, kar je v predlogu in o čemer tudi želimo eh, razpravljati, da bi potem prišli tudi do neke ustrezne rešitve. Mislim, da je to z mojega vidika vse glede uh, splošnega um, predloga. Če pa bo imel kdo kakšno specifično vprašanje, pa se lahko še vrnem na to. Hvala zdaj pa še enkrat poročevalec za zaključek. Hvala, jaz bom tudi zelo kratek. Najprej bi odgovoril Filipu, eh, mojemu dolgotrajnemu prijatelju, ki pa me zdaj ne posluša. Eh, očitno sva se malo razšla tukaj le. Uh, Ampak prav ima, eh, da je treba slediti logiki BRRD-ja. To delamo zato, da bomo dopolnili in še eh, nekaj dodali k hierarhiji BRRD. Mislim, da obstaja tudi splošno razumevanje v tem odboru, da se moramo lotiti določb eh, grandfathering, torej uporabe predhodno veljavnih določb. Um, tukaj obstaja velika jasnost, potem tretjič, uh, Eh, čim bližji moramo biti stališču sveta, zato da bomo stvar izvedli po hitrem postopku. Če ni kakšnih posebnih razlogov, da temu ne bi bilo tako, ampak mislim, da teh razlogov ni. Eh, želimo najti mm, dobre tehnične rešitve, kar se tiče zapadlosti. Ko bomo imeli ta novi razred insolventnosti in če ne bo. Uh, Eh, zapadlost eno leto, potem to ne bo izpolnjevalo um, kriterijev tlaka. Je pa, na voljo, mislim, je pa tukaj na voljo Bejlin. In to uh, so nam tudi jasno povedali v svojem predlogu. Treba je ustrajati pri zahtevi enega leta. Uh, če eh, ne bo tukaj ta omejitev eno leto, potem ne bomo izpolnjevali eh, tlaka, bo pa še vedno mm, to lahko predmet bejlina. Eh, tukaj bodo še potrebne razprave, upam, da bomo našli nek dogovor in najlepša hvala vsem za vaše prispevke. Hvala. Mm, datum za glasovanje bomo določili čim prej in um, skušali bomo to narediti tako, da uh, vse skupaj napovemo oktobra. Um, seveda moramo spoštovati tukaj pristojnosti poslancev. Postopek, uh, torej ta hitri postopek je odvisen tudi od članov našega odbora. No, zdaj pa smo že pri glasovanju. Najprej bi vas prosil, če lahko izvedemo test, eh, testno glasovanje. Se začenja, kar glasujte. di ho fatto no, no. no. Sì. Uh, ah, so the vote is closed konec glasovanja dobro zdaj bomo najprej glasovali o mojem osnutku mnenja in sicer Gre za prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom členoma 290 eh, in 291 pogodbe o delovanju Evropske unije. Sprejeli smo specifičen postopek, nismo prejeli nobenih dodatnih predlogov sprememb, ampak eh, o tem je treba glasovati. Eh, določene bloke smo oblikovali. In zdaj imamo najprej blok A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. C, za, proti, vzdržani, sprejeto. D, za, proti, vzdržani, sprejeto. E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. F, za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, G za proti, vzdržani, sprejeto, H za proti, vzdržani, sprejeto, I za proti, vzdržani, sprejeto, J, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, K za proti, proti vzdržani sprejeto, L za proti vzdržani sprejeto, M kdo je za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa še predlog komisije, kot je bil spremenjen, poimensko glasovanje, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 46 za in proti 2 vzdržana glasova. Najlepša hvala. Upam, da boste tudi vse naslednje moje predloge sprememb podprli enako zagnano. Nisem hotel prekiniti glasovanje, ampak zanima me, ali bi lahko uh, kasneje glasovali tudi kdaj uh, o bloku blokov lahko razmislimo o tem, uh, ker gre, gre tukaj za različne pravne akte, na katere se ti bloki navezujejo. Ampak uh, lahko ste hvaležni, da nismo glasovali o vsakem predlogu spremembe posebej. Bomo pa naslednjič razmislili o večkratnem uh, oblikovanju blokov. Zdaj pa še mnenje Marise Matijas, boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani proti. Bomo preverili predlog spremembe 47. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, zavrnjeno. 48, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 55 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto, 57 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 6 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 64 za, proti vzdržani zavrnjeno. 65 je bil umaknjen, eh, kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 8, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 1, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 11 za, proti vzdržani zavrnjeno, 12, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 13 za, proti. Bomo preverili, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremenja 14 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 2. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 24. Kdo je za? Da, 24. O tem zdaj glasujemo. 24. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 27 za. Proti vzdržani sprejeto. 28 za. Proti vzdržani sprejeto. 29 za. Proti. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo preverili, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Ne glede na vaše prijazne besede, glasoval proti, torej zavrnjeno, 30 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 31 za, proti, vzdržani, EPP ali ste bili za pri 31, bomo preverili. 31, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa še celotno besedilo, kot je bilo spremenjeno, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 39 za, 9 proti, 1 vzdržan. Čestitke poročevalki. S tem je sestanka konec. Naslednji sestanek pa bo 9. oktobra ob 3. popovdne. In 10. oktobra bomo imeli sejo zjutraj in popovdne. Hvala.